Good afternoon to everybody. I think we should start the meeting. So please be. Dobar dan vsem skupaj. Mislim, da je čas, da začnemo s sestankom, tako da prosim, da se usedete. Najprej bomo sprejeli osnutek dnevnega reda. Ima morda kdo kakšen predlog v zvezi z dnevnim redom? Ima kdo kakšen predlog v zvezi z dnevnim redom, želite, da kaj spremenimo. Če ne, potem je dnevni red sprejet tak, kot je. Druga točka je sprejetje zapisnikov sej z dne 20. in 21. julija. Ima morda kdo kakšno pripombo v zvezi s temi zapisniki, če ne, potem sta zapisnika sprejeta. Naslednja točka so sporočila predsednice, pod sekretar Združenih narodov in generalni sekretar Združenih narodov za agencijo za palestince, gospa Abu Zaid, se ob koncu leta poslavlja z delovnega mesta, gre v pokoj, z nami bo v četrtek. They said, Mister. Rekli ste prej, da gre za gospoda, gre pa za gospo. Predsedujoča se popravlja, gre za gospo. Naslednji četrtek, 10. septembra, bomo imeli skupni sestanek, torej z gospod Karen. Konek Abu Zaid in sicer med 9.30 in 11. uro. Sama bom so predsedovala temu sestanku. Gospa bo imela priložnost, da poda svoje mnenje o tem, kako Evropski parlament podpira Združene narode, bolj specifično Agencijo za begunce in za humanitarno pomoč. Prav tako si bomo pogledali, kakšen napredek je bil dosežen v Palestini, kaj smo se naučili. Pogledali si bomo tudi, kateri izzivi nas čakajo v prihodnosti. Povabila bodo vsi člani odbora dobili v kratkem. Sedaj pa dajem besedo predstavnikom Evropske komisije, ki imajo tudi nekaj sporočil. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost za to, da podam nekaj sporočil. Naslednji teden bo komisija sprejela sporočilo o podnebnih spremembah, da je treba povečati finančna sredstva, ki jih Evropska unija namenja za podnebne spremembe. To je treba storiti še pred vrhom v Kopenhavnu. Kot veste, so junija na Evropskem svetu sprejeli sklep, da je treba povečati delež sredstev, ki jih namenjamo v ta namen. Prav tako bomo predstavili različne možnosti za kratkoročno in srednjeročno obdobje, nekje do leta 2013 in tudi za obdobje po tem letu. Naslednja zadeva, ki bi jo rad omenil, je sporočilo o koherenčnosti politike na področju razvoja. Morda veste ali pa tudi ne da komisija vsaki dve leti pripravi poročilo Evropske unije v zvezi s koherentno politiko na področju razvoja, pri tem sodelujemo z državami članicami. Gre za neke vrste pregled doseženih rezultatov. Letos bomo storili še korak naprej, kar pomeni, da ne bomo samo ocenili dosežka, ki je bil napredek v 12 na 12 področjih, ki smo jih izpostavili leta 2005, temveč bomo predstavili tudi predloge, kako napredovati pri zastavljenem pristopu, kako ga narediti bolj učinkovitega. Gre torej za neko politično komponento, kot tudi za predstavitev poročila. Še eno stvar moramo omeniti. Verjetno veste tudi to, da bodo v naslednjem mesecu v Štokholmu od 22. do 26. oktobra potekali razvojni dnevi. Pri tem projektu nas Evropski parlament podpira. Gre za prvo organizacijo razvojnih dnevov, imamo različne teme ki jih bomo obravnavali v okviru teh dnevov, naprimer razvoj, sodelovanje prebivalstva pri volitvah, potem posledice gospodarske krize in finančne krize, podnebne spremembe in vprašanje demokracije pri razvoju. Razvojni dnevi bodo letos organizirani takoj, po srečanju IMF-a in Svetovne banke v Istanbulu in po srečanju skupine G20 v Pittsburghu ter tik pred srečanjem v Kovenhavnu. Kolikor vem, je predsednik parlamenta Buzek že potrdil svojo udeležbo na tem srečanju, tudi predsednica odbora za razvoj je ravno kar potrdila svojo udeležbo. Seveda pa so toplo vabljeni tudi vsi poslanci in poslanke, da se nam pridružijo na tem pomembnem dogodku. Komisija bo organizirala čarterski let tudi iz Strasburga. Kaj ti ti dnevi se bodo začeli ob koncu plenarnega zasedanja v Strasburgu. Torej 22. oktober boste imeli priložnost poleteti direktno iz Strasburga v Štokolem. Toliko z moje strani. Najlepša hvala. Thank you. Sekretarjat ni prejel nobenega vprašanja v zvezi s tem, tako da časa za vprašanja ne bomo imeli. Prehajamo na najbolj pomembno točko na našem dnevnem redu. Gre za izmenjavo mnen s švedsko ministrico za mednarodno razvojno sodelovanje Gunilo Karlsson, ki trenutno predseduje. Ministrica, Veliko veselje mi je, da vas danes lahko pozdravim na sestanku našega odbora. Vabim vas, da nam poveste, kakšno je vaše mnenje, kakšne so prednostne naloge v prihodnih nekaj mesecih. Vemo, da se bomo morali soočiti s kar nekaj izzivi, naprimer podnebni spremembe, razvoj, izgradnja demokracije, učinkovitost in smotrnost humanitarne in razvojne pomoči. Vse to so teme, s katerimi se bomo ukvarjali. Pripričana sem, da vse zelo zanima, kakšno je vaše mnenje o teh temah. Manj kar dajem besedo. Hvala lepa, Eva. Pomembno je tudi to, da Norveška prispeva k temu sodelovanju na evropski ravni. Gospa predsedujoča, podpredsedniki in tudi članice in člani, vse vas vabim k sodelovanju. Mislim, da se nahajamo v trenutku, ko razvojna vprašanja in razvojna pomoč postajajo zelo zaželjeni. Ogromno razprav poteka na to temo posod po svetu. V Pittsburghu bodo o tem govorili tudi drugot. Pomembno je, kako se razvojna politika snuje tudi na ravni Evropske unije. Prav zaradi tega mi je veliko čas, da vam danes lahko predstavim prednostne naloge švedskega predsedstva na področju razvojnega sodelovanja. Vi ste novo izvoljeni parlament, tudi v odboru je nekaj novih članov, vidim tudi nekaj starih prijateljev, ki se že dolgo ukvarjajo z vprašanjem razvojne pomoči. Mislim, da moramo sedaj skupaj sodelovati, kajti nahajamo se v času velike negotovosti. Evropsko sodelovanje še nikoli ni bilo tako pomembno kot sedaj. Svet se hitro spreminja, s številnimi izzivi se moramo ukvarjati tako na regionalni kot tudi na globalni ravni. Mi si želimo, da bi Evropska unija bila močna, da bi se osredotočila na ključne izzive, tako danes kot v prihodnosti in se uspešno soočila z njimi. Mi bomo tesno sodelovali z Evropskim parlamentom, zato da skupaj najdemo načine, kako najbolje sodelovati. Tu vidite citat ministrskega predsednika švedske gospoda Reinfelda. Ta citat je bil izrečen na julijskem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, ko je minister predstavljal prednostne naloge švedskega predsedstva. Treba je seveda upoštevati tudi finančno in gospodarsko krizo. Ta kriza je prizadela Evropsko unijo in tudi državljane, vendar moramo sočasno prevzeti tudi odgovornost. Lotiti pa se je treba tudi podnebnih sprememb. Vse države se soočajo s temi izzivi, tako z gospodarsko kot finančno krizo, kot tudi s podnebnimi spremembami. Kot ministrica za mednarodno razvojno sodelovanje me še posebej skrbijo države v razvoju. To so države, ki jo bosta ta dva izziva najbolj prizadela. Mi moramo državam v razvoju pomagati pri soočanju s izzivi, ki jih prinašata ti dve krizi. To je ena izmed naših ključnih nalog poleg boja proti revščini in lakoti. Naj se na kratko dotaknem teme podnebnih sprememb. Najbolj pomemben cilj švedskega predsedstva na tem področju je, da Evropska unija prevzame vodilno vlogo, da v Kopenhavnu sestavimo nov mednarodni sporazum. To je zelo pomembno. Zato bomo storili vse v svoji moči, da se sklene nov mednarodni sporazum, ki bi vključeval vseh pet tem zbaljev. Skupna vizija, omilitev podnebnih sprememb, finančni viri, usklajevanje in tako naprej. Pet glavnih tem bomo obravnavali in če bomo uspeli najti odgovore na vseh teh petih področjih, bomo tudi uspešni. Pri reševanju podnebnih sprememb so razvojna vprašanja še zlasti pomembna. Namreč države v razvoju so najbolj prizadete zaradi podnebnih sprememb, zato bi Evropska unija morala odigrati konkretno konstruktivno vlogo, sploh če želimo doseči nekaj v Kövenhavnu. Švedsko predsedstvo si zato želi združiti finančno, razvojno agendo in tudi agendo nudenja pomoči tako države članice kot komisija morajo bolje usklajevati zmanjševanje tvegan, omilitev posledic podnebnih sprememb v najrevnejših državah in razvojno politiko. Treba je predvideti tudi načrte za primer različnih katastrof, kajti le tako bomo lahko omilili posledice tako na socialnem kot gospodarskem področju. To velja tako za sedanjost kot tudi za prihodnost. Ministrski predsednik Švedske je rekel, meni se zdi to zelo pomembno, da ima vsaka država pravico do razvoja. Mislim, da je ta izjava zelo pomembna. Potrebujemo skupno vizijo. Seveda je treba najprej poskrbeti za razvoj na nacionalni ravni. To je v pristojnosti nacionalnih vlad in je tudi njihova odgovornost. Treba se je boriti proti podnebnim spremembam in istočasno poskrbeti tudi za razvoj. Mednarodna komisija za podnebne spremembe in razvoj, to je komisija, ki jo je vzpostavila, švec, ki jo je vzpostavila švedsko predsedstvo v času priprav na predsedovanje, zato da bi lahko bolj dosledno obravnavali ta vprašanja v luči priprav na srečanje v Kopenhavnu, se je ukvarjala z vprašanjem, kako pomagati najbolj revnim osebam. S tem smo želeli dati nek nov prispevek našemu delu. Ta komisija je Združenim narodom, generalnemu sekretarju Združenih narodov maja letos pri, predstavila tudi svoje sklepe. Komisija je ugotovila, da imajo podnebne spremembe tudi neko človeško dimenzijo, zato ker se ljudje že prilagajajo podnebnim spremembam. Je pa treba na vse skupaj pogledati tudi z lokalnega vidika. Ljudje morajo imeti dovolj zmogljivosti, da se lotijo podnebnih sprememb. Zato bi morali posebno pozornost posvetiti najbolj ranljivim skupinam in upoštevati tiste posebne potrebe teh ljudi. Ta komisija je donatorje prosila naj podprejo tiste programe, ki prispevajo k razvoju nizkoogličnih gospodarstv, ki prispevajo k prenosu znanj, ki prispevajo k razvoju novih tehnologij in tako naprej. Naj se sedaj lotim še globalne gospodarske in finančne krize. Ta kriza predstavlja velik izziv za vse države, države v razvoju pa so najbolj prizadete zato, ker se je gospodarska rast ustavila, ker so cene nestabilne, ker se je ustavil tudi dotok nakazil. Vse to vpliva na brezposobnost, ki se povečuje, s tem se povečuje tudi negotovost na socialnem in družbenem področju. V obdobju Od leta 2005 do 2008 naj bi se število revnih oseb na svetu povečalo 160 milijonov na 200 milijonov oseb. Zaradi gospodarskega paca pa se bo število revnih ljudi ali ljudi, ki živijo na pragu revščine, povečalo na eno milijardo. Mislim, da teh številk ne smemo podcenjevati, niti ne smemo podcenjevati vpliva, ki ga to lahko ima na celotno družbo. Prav tako sedaj obstaja potencijalno tveganje, da ne bomo dosegli milenijskih razvojnih ciljev. Upali smo, da bomo te cilje lahko dosegli še zlasti glede na napredek v zadnjem obdobju. Milenijski cilj številka 5, ki se nanaša na izboljšanje zdravja mater, je najbolj ogrožen cilj in ga zelo verjetno ne bomo dosegli. Potem. Gospodarska in finančna kriza sama je taka, da je treba na njo najti skupen odgovor. Takšno je bilo vsaj mnenje ministrov. Ministri so rekli, da mora Evropska unija še enkrat potrditi svojo zavezo, da bo izpolnila milenijske cilje. Prav tako mora Evropska unija sprejeti celostne, usmerjene, usklajene dejavnosti ob pravem času, zato da bi pomagala najrevnejšim državam in najbolj ranljivim osebam. Kaj ti le na tak način bodo naše besede lahko prevedene v dejanja. Na srečanju so ministri potrdili tudi našo zavezo k nudenju razvojne pomoči, da je treba povečati 50 odstotkov za 50 odstotkov pomoč, ki jo nudimo Afriki. Ministri bodo novembra ocenili napredek, ki je bil dosežen pri nudenju razvojne pomoči. Treba je izpolniti vse tiste obljube, ki smo jih dali in ki bi jih morali že zdavnaj izpolniti. Zato, kolegice in kolegi, spoštovane članice in člani parlamenta, resnično prosim vas, da nam pomagate, da nas podprete, zato da vendarle izpolnimo tiste obljube, ki smo jih dali. Skupaj si moramo prizadevati za to, da dosežemo te cilje, vsak posameznik in vsi skupaj moramo prevzeti odgovornost. Kot sem že prej rekla, finančna in gospodarska kriza je prizadela številne države v razvoju. Namreč povečale so se cene živil in energentov, zato je treba ponuditi pomoč manjšim kmetijam, treba je ponuditi pomoč ženskam, ki vodijo te kmetije manjšega obsega. To je pomembno, če želimo zagotoviti varno skrbno oskrbo s hrano in preprečiti revščino. To je ena izmed tem, ki jo bomo v prihodnih mesecih še obravnavali, obravnavali bodo tudi na vrhu G20. Svet se je maja odločil tudi, da se je treba nujno odzvati na usklajen način, kajti le na tak način bodo lahko ukrepi, ki jih sprejmemo, državam v razvoju pomagali. Treba je upoštevati tudi te globalne šoke v zadnjih 18 mesecih, ki so dokazali, kako majhen in medsebojno povezan je svet, kako medsebojno odvisni smo drug od drugega, kako je bogatstvo in gospodarska rast medsebojno povezana. Namreč politike na enem področju imajo lahko posledice tudi na drugem področju. To velja tudi za boj proti revščini in lakoti. Zato moramo zagotoviti usklajenost med politikami na področju razvoja. To je tudi ena izmed prednostnih nalog našega predsedstva. Evropske politike morajo torej biti usklajene, nuditi morajo podporo razvoju in ne smejo spodkopavati druga drugo. Ne bom sedaj podajala primerov, ampak zagotovo vsak pozna kakšen primer, ko je cilj ene politike spodbijal cilj, ki je zapisan v drugi politiki. Prav tako je treba upoštevati notranje politike v Evropski uniji. Treba je oceniti povezave med Evropsko unijo in drugimi bogatimi državami, ki subvencionirajo dejavnosti na nacionalnih trgih v teh revnih državah. Treba je prizadevati za sinergijo, tako da bodo razvojne politike in politike z področja podnebnih sprememb med seboj usklajene, da se bodo dopolnjevale, da bodo dopolnjevale tudi že vse obstoječe instrumente. Napredek se spremlja s pomočjo dvoletnega poročila, ki ga pripravlja komisija. Komisija trenutno pripravlja drugo to vrstno poročilo, predstavila ga bo jeseni. Na podlagi tega poročila bomo lahko tudi ugotovili, kakšen napredek je bil dosežen in kaj je treba še storiti. To priložnost bi rada izkoristila še zato, da podelim z vami nekaj misli v zvezi s trgovino in razvojem. Po našem mnenju potrebujemo celosten pristop k trgovini in k razvoju, kajti le na tak način bomo lahko razvoj bolj spodbudili, še zlasti v času visokih cen in inflacije. Kolegica ministrica Eva Björling, ki je ministrica za trgovino, je povedala že nekaj podobnega. Vem, da so večstranski sporazumi edini način, kako lahko zagotovimo ustrezen, predvidljiv in stabilen finančni sistem zato je res treba čim hitreje zaključiti pogajanja iz Dohe. Švedsko predsedstvo želi okrepiti tudi zunanjo dimenzijo Lizbonske strategije v kateri je zapisano, da mora Evropska unija vzpostaviti tudi trgovinske odnose s tretjimi državami. Trenutno potekajo pogajanje tudi o gospodarskem sporazumu z državami AKP. -ja. Ti sporazumi so izjemno pomembni. Čim hitreje bi morali tudi sprejeti regionalne okolju prijazne gospodarske partnerske sporazume. Upam, da bomo danes uspeli spregovoriti tudi o tej temi. Sama sem odgovorna za področje razvoja, ampak mislim, da se bomo imeli priložnost pregovoriti tudi z našimi afriškimi kolegi. Parlamentarna skupščina AKP EU bo v Angoli govorila o teh vprašanjih. Tudi sama bom sodelovala na srečanju ki bo potekalo v Angoli 2. decembra in pripričana sem, da bodo tudi številni kolegi iz Evropskega parlamenta sodelovali tam. Zagotovo se bomo pogovarjali tudi o tem, da je treba povečati razvojno pomoč. To je naš izziv. Vprašati se moramo, kaj lahko storimo, da se bodo stvari spremenile. Soočamo se z nekaterimi globalnimi izzivi, s temi se lahko soočimo skupaj, vendar potrebujemo ne samo finančne in gospodarske vire, temveč tudi druge vire, kajti le na tak način se bomo lahko podali na boljšo razvojno pot v boju proti revščini. Potrebujemo dovolj denarja strani Evropske unije za te teme, ugotoviti je treba tudi, kaj deluje in kaj ne. Na tak način bomo dosegli vidne rezultate, bolj jasno bomo lahko tudi pokazali, katere so priložnosti, ki jih ponujajo to vrstne politike. V tem času, ko se soočamo s tolikimi izzivi, lahko ugotovimo, da je učinkovita razvojna pomoč neke vrste katalizator, vendar ne bo rešila vseh problemov. Zato je treba uskladiti posamezne politike, zato potrebujemo znotraj razvojnih politik tudi bolj jasno opredeljene mehanizme, ki delujejo in tiste, ki ne. Potrebujemo bolj učinkovito pomoč. Boriti se je treba proti korupciji in sicer v veliko širšem obsegu, kot smo to počeli do sedaj. Evropska pomoč mora biti bolj učinkovita. V zadnjih nekaj letih je Evropska unija posodobila svoje politike in tudi razvojne instrumente, ki jih uporablja na področju razvoja Meni se zdi, da je bil dosežen precejšen napredek in moram reči, da sem navdušena nad tem, kaj se je zgodilo v zadnjih petih letih v komisiji. Tudi mi smo dosegli napredek, tudi učinkovitost razvojne pomoči se je izboljšala. Sedaj pa je treba začeti v praksi izvajati tisto, o čemer smo se dogovorili. Švedska tesno sodeluje s komisijo tudi na predlogu, ki bo vključeval odzive Evropske unije na agendo iz Akre in sporazum iz Pariza. Ta predlog naj bi služil kot neke vrste operativni okvir. V tem predlogu bodo zapisani enostavni predlogi, izvedljivi predlogi, prav tako bomo predstavili najboljše možne prakse in tudi predstavili zamisli, kako čim bolje izboljšati tisto, kar je bilo sprejeto v Akri in Parizu. Veliko bo treba storiti tudi na področju tehničnega sodelovanja in na področju drugih vprašanj. Spoštovane članice in člani parlamenta, gospa predsednica, podpredsedniki, na vse zadnje pa mi dovolite, da omenim še eno temo, ki ki posvečamo veliko pozornosti v naši vladi, za katero se zelo zanimamo v naši vladi gre za izgradnjo demokracije in vključevanje tega vprašanja v zunanjo dimenzijo. Izgradnja demokracije je zelo pomembna pri naših prizadevanjih za odpravo revščine in tudi na področju zunanje varnostne politike. Demokracija v vseh oblikah je seveda nam kot poslancem vsem blizu. Izgradnja demokracije pa vključuje tudi boj proti socialni izključenosti in spodbujanje zastopanja žensk in vse večje udeležbe žensk v političnem življenju pri sprejemanju odločitev. Evropska unija ima že ogromno izkušenj pri nudenju izgradnje demokraciji v zunanjih odnosih. Izgradnja demokracije je glavni element odnosa Evropske unije z državami AKP. To je zapisano tudi v kotonujskem sporazumu, ki ga trenutno prenavljamo. V Aziji, Latinski Ameriki in Afriki uporabljamo podobno metodo. Imamo tudi skupno partnersko strategijo z državami AKP in vem, da je ta odbor tesno spremljal delo na tej strategiji. Obstajajo pa določene nedoslednosti in tudi razlike ko gre za evropski politični in pravni okvir. Obstajajo razlike tudi znotraj institucij, zato se mi zdi, da je čas, da storimo nekaj praktičnega in nekaj pragmatičnega v zvezi s tem. Prav zaradi tega se bo švedsko predsedstvo osredotočilo na delo, ki sta ga že začela francosko in češko predsedstvo. Treba je zagotoviti bolj enoten pristop Evropske unije do razvojne politike in politike nudenja pomoči. Povečati je treba učinkovitost izgradnje demokracije v krhkih demokracijah. Treba je ponovno spostaviti demokracijo, kjer je bila odpravljena. Treba pa je predvsem uskladiti delovanje Evropske unije. Evropska komisija in sekretarjat sveta sta pripravila izvrsten dokument, v katerem so zapisani instrumenti in urodja, ki jih ima Evropska unija na voljo v zvezi s tem. Prav tako so v tem dokumentu zapisana priporočila, kako bi lahko uporabili vse te instrumente za to, da izboljšamo učinkovitost izgradnje demokracije. Tudi delovne skupine v svetu bodo nadaljevale z delom na tem področju, zato da bi Ministrstvo za razvoj novembra na skupnem srečanju z Garcom dosegla sporazum. Prav tako nam bo pomagal Institut za demokracijo, ki je ugotavljal tudi, kako naši partnerji gledajo na pomoč, ki jo Evropska unija nudi pri izgradnji pomoči. Gre za Institut Ideja in o vsem tem bodo razpravljali od 22. do 24. oktobra. Vloga Evropskega parlamenta je ključnega pomena tako v tem trenutku, kot tudi po zaključku švedskega predsedstva. Skupaj s komisijo bo švedsko predsedstvo nadaljevalo s pripravami za pripravo razvojnih dni. Razvojni dnevi bodo potekali v Štokholmu od 22. do 24. oktobra. Državljanstvo in razvoj je naslov teh dni. Govorili bomo o globalni recesiji, demokraciji in podnebnih spremembah. Imeli bomo plenarna zasedanja, potem okrogle mize. Prav tako bomo imeli stranske dogodke v zvezi z lokalnim razvojem, odgovornostjo, sodeloval bo tudi odbor za zunanje zadeve v švedskem parlamentu. Upam, da bo na tem srečanju sodelovalo veliko visokih uradnikov in predstavnikov iz več kot sto držav in tisoč petdeset organizacij. Vabim pa tudi vse vas, tudi vaše sodelovanje je pomembno, vaša udeležba je zaželena, zato ker se morajo tudi poslanci iz Evropskega in nacionalnih parlamentov večkrat srečati. Prav zato smo tudi organizirali čarterski let iz Strasburga v Stokholm v četrtek 22. oktobra, tako da boste lahko brez kakšnih večjih težav prišli na to srečanje. Res si želim, da bi se udeležili tega srečanja v čim večjem številu. Pozdravljam tudi udeležbo predsednika parlamenta Buseka, ki bo eden izmed glavnih govornikov in sicer na temo demokracije. Eva, mislim, da sem presegla dodeljeni čas, ampak res moram reči, da sem se z veseljem odrežila današnjega sestanka, da ni je veliko čas, da sem vas lahko nagovorila. Imamo novo izvoljen parlament. V prihodnih petih letih se bomo soočili s številnimi izzivi, zato moram reči, da mi je res veliko veselje, da danes lahko izmenjam mnenja z vami in po tem dolgem uvodu sem pripravljena sedaj odgovoriti na vaše vprašanje. Če imate morda še kakšno dodatno vprašanje, se lahko obrnete name po elektronski pošti, lahko si ogledate naše, našo spletno stran. Na tak način bomo nadaljevali z dialogom tudi po današnjem srečanju. Hvala. Thank you, Gunilla, for this very nice Najlepša hvala, Gonila, za to zelo lepo predstavitev. In sedaj odpiram besedo za poslance za vaše vprašanje. Najprej, gospod Berman, imate besedo. Madam minister. Gospa ministrica, najlepša hvala za vašo jasno predstavitev vseh naporov na področju vaše politike. Zelo korisno je biti tako ambiciozen, še posebej glede na to mnogostransko krizo, skozi katero sedaj gremo. Z veseljem eh, bomo eh, prišli v Štokholm, morali boste uporabiti precej kerozina za letala, zato da rešite svet. Tri manjše misli, tri manjše točke. V vaši predstavitvi predsedovanja ste prav osredotočili vaše napore na izgradnji demokracije in na izgradnji institucionalnih zmogljivosti. Še en vidik izgradnje demokracije je podpora prostemu pretoku informacij in podpora svobodi tiska. Po mojem mnenju je Evropska unija nekoliko plašna v tem smislu. Imamo program za medijsko demokracijo, vendar veliko bi lahko še storili v zvezi z svobodnim pretokom informacij v državah v razvoju. In upam, da bi se s tem strinjali še posebej skajajoče z vaše analize. Ko govorimo o, o eh, koherenci, seveda ne gre toliko za boj znotraj tega parlamenta, kako govorimo o kmetijstvu. Morda, ko govorimo o eh, koherentnih politikah znotraj parlamenta, sem lahko zelo optimističen, vendar, ko govorimo o Novi Gvineji, imamo veliko sporazumov na tem področju eh, z državami v razvoju, vendar moramo na področju ribištva v naših pogajanj z raz, državami v razvoju moramo tudi veliko postoriti za dobrobit ribiških politik doma in treba je nekaj v zvezi s tem narediti. Naj pojasnim in uh, naj povem, kaj se dogaja v svetu vsekakor obstaja sporazum o ribištvu, eh, vendar manjkajo nam še koherentni pristopi v sporazumih. Če si pogledamo in če imamo Lizbonsko pogodbo, če bo prišlo eh, do veljave Lizbonske pogodbe, imeli bomo komisarja za ribištvo. Vendar vprašanje, kako neodvisen bo ta komisar glede na zunanjo politiko Evropske unije. Ta komisar naj ne bi bil le nekakšen klient ministra, ki mu služi, mora tudi ne odvisno služiti interesom držav v razvoju. In eh, kako vidimo to v svetu, ko govorimo o zunanjem področju, to je zelo pomembno za prihodnje. Eno je imeti prepričanja, ideje, vendar zato morate imeti neodvisne institucije, ki bodo te zamisli tudi izpeljale pravočasno. Hvala. Question imeli bomo nekaj vprašanj skupaj, potem eh, bo eh, gospa ministra odgovorila. Gospod Kašman ima besedo. Eh, hvala, predsedujoče. Čestitke gospej ministru. Nihče se ne bo zoprstavljal tistemu, kar ste povedali. Še posebej me zanima izgradnja politike in eh, dokument, eh, politični dokument na tem področju v svetu. Zakaj potrebujemo eh, dokument, politični dokument, če ni prišlo do izmenjave v politiki? Najbrž gre za določeno zaskrbljenost med partnerji, vendar doslej še ni bilo nikakršnih posledov posvetovanj z SADAK, Kariforum ali kakršnokoli drugo regionalno organizacijo. Moramo se spomniti naših izkušenj, naprimer v odnosih z eh, SAUD, ni bilo veliko uh, plodnih rezultatov in zato pri razpravah o eh, političnem dokumentu, eh, ki jih boste imeli v svetu, ne bo moglo priti do nikakršnih sporazumov, če ne bo konsultacij z EUSADAK forumom ACP in drugimi regionalnimi organizacijami, eh, ki sem jih omenil. Drugače ne bomo dosegli nobene učinkovitosti, morda bomo vnesli skozi zadnja vrata več pogojevanj. Hvala. Sedaj pa gospod Gerenc ima besedo. Merci, Hvala, gospa predsednica. Švedska je verodostojen akter. Švedska je edina država v Evropski uniji, ki je uspela doseči zastavljen odstotek BDP-ja, o katerem smo se dogovorili. Prav tako je Švedska ena izmed držav, ki je vredno slediti na področju razvoja. Kot tak zgleden partner seveda lahko zahtevate tudi veliko več od partnerjev. Tri vprašanja. Dali ste obljubo in ta obljuba ne bo izpolnjena nič celih sedem odstotkov BDP-ja do leta 2015 naj bi namenili v ta namen, kar pomeni, da bomo morali precej dvigniti sredstva na letni ravni. Ampak mislim, da če ne bomo prisilili držav, da tega storijo, cilja ne bomo dosegli. treba je upoštevati tudi absorpcijsko zmogljivost držav in proračunov. Zato se mi zdi, da bomo morali biti zelo strogi do držav članic in do vlad, zato da bodo izpolnili ta cilj. Imamo na voljo predloge, imamo na voljo analize in te ne smejo sedaj obviseti v zraku. Zato bomo morali biti res strogi. Potem kmetijstvo. Paskala Lamija so vprašali, zakaj STO ne stori več na področju kmetijstva, je rekel, da je kmetijska kriza svetovna kriza in da zadeva predvsem države v razvoju. Zanima pa me, ali je treba cene kmetijskih izdelkov dvigniti ali znižati. To je bistveno vprašanje. Mislim, da se bomo morali soočiti s tem izzivom. Še eno vprašanje imam. Gre za vprašanje AIDS-a. AIDS je neka kuga, za katero nimamo na voljo no, dovolj sredstev, da bi se borili proti njej. Od leta 90 do nekje leta 2000 smo bili zelo ambiciozni na tem področju. Tisti, ki smo, smo, ki smo se jim tedaj smejali, so imeli prav, kot lahko sedaj vidimo. Namreč takrat so govorili, da bo treba porabiti tisoč dolarjev na pacijenta letno, sedaj se je ta številka precej zmanjšala. Mislim, da bi morali biti vseeno bolj ambiciozni, da bi morali več storiti na tem področju. Med vsemi krizami, ki se pojavljajo, je verjetno skupina obolelih zajcem tista, ki bo najbolj nosila posledice teh kriz. Hvala. Sedaj pa gre beseda ministrici za odgovor na zastavljeno vprašanje. Hvala, predsedujoče, in hvala za vprašanje. Poskusila bom odgovoriti na kratko. Prvo vprašanje ki se je nanašalo na demokracijo. E, prav tako bi želela, da se to razloži do, dolgoročno, da gre za izgradnjo demokracije s participativno demokracijo, da bi imeli na voljo več orodij. Seveda potrebujemo pretok informacij in preglednost. Gre za zelo pomembno vprašanje, še posebej, ko govorimo o preglednosti. Eh, Švedska si želi več preglednosti in odprtosti. Menim, da se je veliko tega na tem področju zgodilo v zadnjem času. Eh, Lahko sledimo odločitvam in eh, zahtevamo odgovornost. Prav po tej poti moramo iti naprej. Doslej smo imeli veliko obetavnih poskusov, eh, kjer sta komisija in Evropska unija predstavila eh, poročila o porabi denarja. Vendar, eh, če govorimo sistematično, potrebujemo več preglednosti tudi zunaj Švedske in z boljšo uporabo informacijske tehnologije bi lahko povišali učinkovitost pri dodeljevanju pomoči in eh, boju zoper korupciji, torej z uporabo svobodnih medij in institucij, bi lahko veliko naredili. In o tem eh, smo se poglobljeno pogovarjali doma eh, v na švedskem med ministri, tudi tukaj znotraj Evropskega parlamenta lahko vidimo nove trende v tem odnosu, ko govorimo o eh, koherentnosti politike sklepanja sporazumov na področju ribištva. Dobro je, da Evropski parlament se o tem pogovarja ter da nadzoruje države članice pri izvajanju tega sporazuma. Imamo sporazum, menim, da je to dober sporazum omogoča Gvineji, da nadzoruje lasne staleže rib in da tudi sprejme več lasne odgovornosti na tem področju. Morda to ni dovolj, vendar je pa to dober primer. Parlamentarec je že povedal o tem, ali je to dobro ali ne. Menim, da mi ne moremo govoriti o tem, ali eh, potrebujemo več koherentnosti. Pravzaprav na tem področju moramo delati skupaj v svetu in parlamentu. Eh, gre tudi to, eh, gre za odgovornost proračuna. Imeli bomo tak pregled, moramo o tem razpravljati in na vas spomnim, to je že drugič, da se o tem pogovarjamo. Zelo pomembno je, da se pogovarjamo o pomoči kot o nečem zelo pomembnem in zato tukaj dejansko potrebujemo več koherentnosti. In če omenjamo Lizbonsko pogodbo, še ne vemo, ali bomo imeli ali ne Lizbonsko pogodbo in če bomo imeli. E, S in zato je mogoče nekoliko preuranjeno debatirati o tem s poslanci v tem odboru. Istočasno se pa strinjam s gospodom poslancem, da potrebujemo neodvisnost in močan glas na področju razvoja. Ko pa govorimo o politiki koherentnosti, potrebujemo veliko več na tem področju, kajti politika koherentnosti je zelo pomembno orodje za Evropsko unijo, tako na področju znanih zadev kot varnosti. In zato upam, da bomo imeli prvo, torej dober izid in dobre odločitve jeseni, da bomo lahko imeli Lizbonsko pogodbo in jo eh, tudi dali v veljavost in tukaj politika razvoja bo zelo pomembna in na ta način bomo lahko upravičili pričakovanja. Gospod Kašman, ko govorimo o tem, prav gotovo ne govorimo o dodatnem pogojevanju. Za nas to pomeni, da na Evropski svet dela bolj koherentno ter da imamo več razumevanja eh, med različnimi stebri, eh, kajti včasih sem ugotovila, eh, da se naprimer na enem sestanku sprejme ena odločitev in potem Evropska komisija sprejme nekaj drugega, in eh, na področju koherentnosti ne gre toliko za samo vsebino, koliko za metode in način dela in zato potrebujemo sklepe sveta kot eh, nekakšen blok za izgradnjo. Torej ne gre za nov način na to, kako gledamo na demokracijo ali izgradnjo demokracije. Tisto, kar delamo recimo na področju razvojne politike, se ne odraža vedno vz, na področju zunanjih zadev. Nismo dosledni, eh, ko govorimo o demokraciji vizavi tretjih strani, morda bi morali pritegniti partnerje, temu delu. Morda bi morali imeti enak pristop, enak jezik. Ko govorimo o demokraciji, moramo imeti nekakšno notranje povezovanje in manj dvojnih standardov v zvezi z našimi stališči o demokraciji, ko govorimo o demokraciji v svetu. Vesela sem, da je bilo zastavljeno to vprašanje, naprostite, ker tako na dolgo odgovarjam recimo, ko govorimo o eh, prenašanju demokracije, morda v svetu smo bolj eh, dosledni pri podajanju informacij. Nekoliko želim pohiteti, Morda bi lahko dali sedaj besedo gospodu Mičelu, kaj ti mora oditi in tudi potem kasneje odgovoriti gospodu Gerencu. Predsedujoče, že sem razložil ministrici na sestanku ob štirih, ko sem govoril o sporazumih, komisar naj ne bi bil samo agent pri teh sporazumih v tem kratkem času, ne morem počakati na odgovor, vendar naj povem, da zelo visoko cenim to, kar je ministrica povedala o demokraciji. Ko govorimo o srednjeročnem pregledu urezničevanja eh, ciljev za tisočletje, zelo je pomembno povdariti, da države članice so veliko naredile, tiste, ki pa niso, tem lahko Švedska zastavi vprašanje, zakaj do tega ni prišlo. Lahko povedo, da je prišlo do tega zaradi eh, padca v globalni ekonomiji, vendar to ne pomeni, da ne bi prišlo tudi do pace pri uresničevanju ciljev tisočletja. Videti je kakor, da gre za deja vu. Lani sem bil poročevalec za hrano, za nujno opremo in pogoje. Srečal sem se eh, v okviru sveta v Franciji, ne bom povedal, sedaj govoril o tem, kaj se je zgodilo na sestanku sveta, vendar tako ali drugače so eh, ministri govorili o prispevkih eh, v sklad za razvoj. Ne glede na to, da ljudje umirajo, se ministri niso hoteli zaobljubiti In že nekajkrat o tem govorim in eh, sedaj tudi na kratko in eh, tudi zastavil bom vprašanje. Menim, da je najbolj pomembno vprašanje eh, tukaj lastništvo zemlje. Ne bom se poglabljal v to vprašanje, veliko sem tem že govoril zasebno o naši državi. Imeli smo na Irskem ministra za zemljo ki je razdelil eh, majhnim kmetom eh, zemljo, ki je bila v državni lasti. Morda bi na tem področju lahko eh, pripravili pilotno schemo, da bi morda kupili določene dele zemlje za to, da bi lahko spodbujali lasništvo eh, na zemlji. In to naj bi bilo tudi eden od priorit, ena od prioritet eh, vašega predsedovanja. No, prostite, ker moram oditi, kajti ob štirih imam drugi sestanek. Hvala. Upam, da bom krajša v odgovorih. Gospod Gerenc, izhajajoč iz vaših izkušenj, spodarili ste nekaj zelo pomembnega tudi za nas in sicer, kakšne so eh, tiste zmogljivosti za sprejemanje tokov pomoči. In tudi potrebno je imeti najboljše možne eh, zmogljivosti za to, da bi lahko kar najbolje izrabili naše ambicije pri spodbujanju eh, te razvojne pomoči. Hvala lepa za eh, prijazne besede ki so bile namenjene švedske, glede na to, da smo imeli imamo en odstotek BDP-ja za razvoj kot nekakšen cilj. Tukaj smo eh, že veliko opravili in celo več od tega, vendar dobro je slišati, da je to pomoč, vendar je pomembno, da to ni kontraproduktivno. In zato se moramo pogovoriti o tem, kako to storiti spoštovani poslanec, gospod Mičel, lahko eh, to potrdi, ko govori o svoji pravici dedovanja in vendar um, v celi vrsti držav eh, ženske nimajo pravice eh, dedovanja ali pa ustanavljanja lastnih podjetij ali nimajo tudi pravice lasništva do lasnega telesa. Torej, veliko stvari je treba najprej vzpostaviti sistemsko, zato da lahko naš denar mogoče ne prav naš denar, ampak denar, ki je namenjen za razvoj, eh, tudi lahko obrodi sadove. Ko govorimo o varnosti hrane in tudi o eh, kmetijstvu, to se nanaša ne samo na trgovino in na hrano kot tako, vendar tudi na utrjevanje zmogljivosti eh, na področju kmetijstva. In to je zelo pomembno, še posebej, ko gre za subsaharno Afriko, eh, kjer je nekaj naše pomoči bilo kontraproduktivno, tukaj imamo veliko izkušenj in tudi znanja v Evropi o učinkoviti kmetijski proizvodnji. Veliko o tem vemo in tudi sedaj imamo tudi možnost eh, presoje glede na rezultate, ki smo jih dobili, še posebej glede na to, da imamo velike ambicije in glede na to, eh, da se ta razvojna pomoč nanaša na veliko prav žensk, eh, ki so podjetnice v subsaharni Afriki eh, in v naslednjih nekaj letih lahko naredimo ogromno, ne samo pri usklajevanju te politike, temveč, da pritegnemo takšna orodja, ki bodo omogočila uresničevanje učinkovite politike. In vprašanje v zvezi z HIV AIDS-om. Tudi tukaj vse kaže na problem. E, vse te katastrofe v zvezi z AIDS-om, vse to se lažje naprimer obravnava na švedskem, ker je vse na svojem mestu, ker e, sistem obstaja, vendar v, razvoju, v državah v razvoju se je ta kriza podvojila, potrojila, pomnožila zaradi tega, ker ni eh, vzpostavljenih sistemov. Pri tem si gled, velja ogledati ne samo e, simbole bolezen kot tako, moramo pogledati, kakšne strukture so vzpostavljene in tudi kakšno znanje obstaja, kakšna je ozaveščenost tudi v zvezi z osebno odgovornostjo, z obnašanjem, z vedenjem, odnosi do tega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 v prihodnje odlično opravljate svojo ulogo kot ministrice. Vemo, da gospodarska kriza vpliva na najrevnejše ljudi na svetu. Veliko smo slišali o umiranju ljudi zaradi lakote, pravzaprav nič novega. To se dogaja iz generacije v generacijo že vsa ta leta. In še ena misel, s katero se strinjamo, moramo tudi uresničevati vse te ukrepe in ne samo sporazumeti se o obljubah in pripravljati lepo besedne deklaracije. Morda je nastal čas, da bi sedaj razrušili vse tiste ovire med državno pomočjo in zasebnim podjetništvom. Izhajajoč iz eh, lasnih izkušenj lahko povem, da eh, zadeve lahko delujejo, vendar problemi so v ovirah, v zidovih ki obstajajo med državnim in zasebnim sektorjem. Tisti, ki se ukvarjamo z državno pomočjo, menimo, da lahko naredimo vse najboljše, vendar, ko govorimo o HIV, AIDS-u, Gunila to zelo dobro pozna. Nekateri zasebniki, zasebni podjetniki so naredili ogromno eh, pri zajezitvi AIDS, vendar včasih je težko povezati zasebne investicije z državnimi napori. Morda je nastal napočil čas, da bi to spremenili za to, da bi stvari postale bolj učinkovite, da bi izboljšali politiko in da bi nekako okrepili in še podvojili uh, pozitivne rezultate zasebnih naporov na tem področju. Ko govorimo o religiji, veliko ljudi sedaj mora zapustiti Irak zaradi tega, ker ne deli skupne vire. Hvala lepa. Gospa eh, predsednica, dobrodošli, gospa ministrica. Na začetku svojega ovoda ste dejali, da je v razvojnem sodelovanju dosežen nevaren trenutek, ki izhaja iz svetovne krize. Res je, smo sredi hudih časov za razvojno pomoč in tudi za razvojno sodelovanje. Posem se strinjam z vami. Podpiram vašo tezo, da potrebujemo uravnoteženo razpravo o razlogih in posledicah gospodarske krize. Kdo najbolj trpi zaradi posledic te krize, čeprav ni odgovoren za razloge te krize? Strinjam se tudi z vami, da moramo biti skupaj dejavni in eh, skupaj moramo poskrbeti za to, da bodo najmanj razvite države nazadne utrpele strahotne posledice, ki bodo hujše kot tiste, ki bodo zadela nas in eh, tiste pred njih bodo nazadnejše, dolgotrajnejše, kajti naše države se bodo hitro opomogle od krize. Seveda ne morem govoriti v imenu vseh članov odbora, ampak vendarle sem prepričan, da nas večina vas podpira. Strinjamo se z vami v zvezi s tem, da je potrebno omejiti škodo v državah v razvoju. Vesel sem, da eh, so vaše prioritete mir, razvoj, izgradne demokracije in stabilnosti in to po celem svetu v svojem programu spominjate na to, da nosi Evropska unija vedno več odgovornosti za razdelitev, za širitev prednot in za to, da dosežemo cilje. Zato bi rad kot številni predgovorniki povdaril, da je Švedska zelo verodostojna. Ko poziva Evropsko unijo naj ustraja pri svojih ciljih in pokaže še več angažmaja za doseganje teh ciljev. Zdelo se mi je tudi zelo dobro, da ste govorili o gospodarski in trgovinski politiki in da ste zahtevali več konherentnosti. To velja za politiko preseljevanja, gospodarsko politiko in politiko trgovanja. Dovolite vprašanje. O svojem programu govorite specifično o razvoju. To je zelo obširen program, ki ga moramo podpreti. Ampak vendarle tu nekaj manjka. Pri tem mislim na eh, Karibi, eh, Karibi, Karibske otoke in pa na Latinsko Ameriko. Um, omenili ste tudi vrh Evropska unija, eh, Brazilija in pa eh, pakt eh, oziroma sodelovanje s Srednjo Ameriko. Zanima me, ali obstaja katalog ukrepov, ki bi se nanašal na podporo razvoja določenih območij na južnoameriški celini, kajti ta celina zelo trpi za posledicami gospodarske krize. Hvala, sedaj pa gre beseda gospodu Devi. Hvala, predsedujoče. Menim, da je bil gospod Korinc tisti, ki je omenil bič ajca, ki ubija celo vrsto ljudi. Poleg tega obstaja bič eh, tuberkuloze, malarije, ki prav tako ubija na milijone otrok. Obstaja pa še ena bolezen, eh, ki jo na katero pozabljamo, ignoriramo in ki ubije več otrok letno kot tuberkuloza, malarija in AIDS skupaj. In eh, to je diareja. Približno 5 do 6 milijonov otrok letno umre eh, pred 5, 6, 7 letom zaradi bolezni eh, diareje. To je več kot smrti pri otrocih zaradi malarije, tuberkuloze in ajca. Pred kratkim se je nekaj neverjetnega zgodilo, ko so ugotovili, mislim, da to bilo v Somaliji, da tisti otroci, ki so dobili manjše tablete cinka na začetku diareje, je to preprečilo smrt pri diareji in so zdravili preproste manjše tablete cinka, poleg seveda osebne higiene, umivanja rok in tako naprej. Morda v teku vašega predsedstva eh, bi veljalo si ogledati eh, ta program rešitve za rešitev eh, življenj, milijonih življenj pri otrocih. Hvala lepa ali bi se še kdo od poslancev želel oglasiti z vprašanjem za gonilo? No, then... Če ne, potem smo s to točko zaključili in gremo naprej na naslednjo točko v našem delovnem načrtu, ki se nanaša na podnebne spremembe v državah v razvoju v kontekstu kontekstu konference Združenih narodov o podnebnih spremembah v Kepenhavnu. Um, uh, Dragi poslanci, najlepša hvala. Na kratko bom povedala, cela vrsta vprašanj ki se nanaša na prioritete delovnega načrta Švedske, je sprejeti vse izzive v zvezi z učinkovitostjo razvojne pomoči. Tisto, o čemer smo se zmenili in vemo, kako komisija dela in eh, druge institucije in z vsem tem denarjem, ki ga imamo na voljo, eh, še vedno je težko povečati obseg in eh, kako uresničiti ta program. Prav to je tisto, eh, kar sedaj nadzorujemo, eh, vendar še vedno nam to ne omogoča, da bi naredili to pomoč bolj učinkovito, zato da bi lahko rešili te probleme. Učinkovitost je prav tako pomembna kot politika koherentnosti skupnosti. Omenili smo zdravstvene vprašanja, potrebo po eh, sanitarjah, po vodi in veliko tega, kar je bilo že doseženo. In ne samo na naši strani eh, kot eh, donatorje, temveč tudi v državah, prejemnicah pomoči pomembno je, da zagotovimo tisto, kar sedaj potrebujejo v tem trenutku. Od, treba je delovati na področju multilateralnih institucij, zato da bi lahko zagotovili tisto, kar je sedaj najbolj pomembno in sicer izobraževanje in eh, zdravje za najrevnejše. In tukaj vidim, da eh, na strani Evropske investicijske banke, eh, agencije za pomoč v Evropi in eh, tudi tukaj v okviru evropskih institucij imamo priložnosti za to, da naredimo dosti več kot takošno humanitarno pomoč. In včasih imamo tudi možnost delati bolj učinkovito na samem dajanju pomoči. Tudi v Evropskem parlamentu se bomo še o tem pogovarjali, tako kot je gospod Svensen govoril, kako uporabiti najboljše prakse. Trgi zelo dobro delujejo. Če nekaj ne deluje, zelo hitro eh, trg to potegne nazaj, če se pa kaj dobro obnese, trg to eh, takoj podvoji. Ali lahko se česa naučimo od podjetij, od eh, samih eh, podjetnikov? Ali morda bi mi lahko tudi to upoštevali v dodeljevanju pomoči? Potreba po zonanih investicijah je nujna za države v razvoju. Ali bi lahko bi lahko lahko se česa naučili tudi iz znanj, ki jih ima sektor podjetij, zasebni sektor. Ali je lahko naša pomoč bolj učinkovita in to gre veliko dlje kot eh, samo švedsko predsedovanje. In tudi ta odbor lahko se v svojem zagovorništvu prav tako spopade s temi izzivi, še posebej, ko gre za eh, korporativno odgovornost, za socialno odgovornost podjetij. To je tista možnost, kjer bi lahko več postorili. Gospod Zolom, ko govorimo o Latinski Ameriki in Braziliji. V predsedstvu smo že povdarili, da se veliko osredotočamo na teh regijah, vendar bistvo programa Evropske unije je Afrika. To pa ne pomeni, da se nas um, Latinska Amerika nič ne tiče. Ko govorimo o spopadanju s problemi eh, z gospodarske krize, eh, ko govorimo o trgovini, Prav gotovo imamo veliko vezi z Latinsko Ameriko in tudi pri izgradnji demokracije imamo veliko dobrih partnerstev v latinskoameriških državah. Vendar, ko gre za moja potovanja, jaz bom največ potovala v Afriko. Naslednji teden grem na eh, vrh EU Južna Afrika, tudi na AKP srečanje v Angolo in v Addis Abebo. Oktobra grem na srečanje med Afriko in Evropsko unijo. Torej, osredotočali se bomo na Afriko. Najbrž zaradi tega, ker imamo veliko skupnega. Najbrž pa še posebej zaradi tega, ker tam je največ potreb in največ ranljivosti. Ne zaradi tega, ker so eni bolj pomembni kot drugi. Razumem, jaz sem spoznala, zakaj gre v vašem vprašanju. Vendar, če vam vsaj predstavim moj potovalni program, potem je najbrž moja opomba korektna kot odgovor in pravilna kot odgovor na vaše vprašanje. Spoštovana predsedujoča, podpredsedujoči, poskusila sem, kar se najbolje da, odgovoriti na vaše vprašanje. In eh, ne samo švedsko predsedstvo, temveč tudi veliko drugega je, kar je lahko razlog, da se spet srečamo v manjših ali večjih forumih, zato da bi izboljšali učinkovitost eh, razvojne pomoči, ter da je razvojna pomoč Evropske unije v skladu z eh, svetovno agendo. Najlepša hvala za to priložnost in želim vam veliko uspehov v naslednjih nekaj letih pri uresničevanju vašega dela. Hvala. Hvala lepa, gospa ministrica, za to zelo zanimivo razpravo. Hvala za obi predstavitvi. Mislim, da se v celoti strinjamo z vami, da bo naslednjih pet let najbolj pomembnih pri opredeljevanju naše prihodnosti. Tako da se že veselim sodelovanja z vami. Sedaj pa se bo zamenjalo predsedstvo na tem sestanku.

ladies and gentlemen. Gospe in gospodje. Gospe in gospodje. Nismo še zaključili z današnjim sestankom. Veliko dela nas še čaka danes. Samo zamenjali smo predsedovanje na tem sestanku. Predsednica odbora je poročevalka pri naslednji točki na dnevnem redu, zato sem jo nadomestil sedaj na predsedniškem mestu. Prosim vas, da se bodi si usedete, bodi si zapustite dvorano čim bolj tiho. Naslednja točka na dnevnem redu so podnebne spremembe in države v razvoju v okviru konference Združenih narodov o podnebnih spremembah v Kopenhavnu. To je najbolj pomembna konferenca na temo podnebnih sprememb, kar je kadarkoli bila organizirana. Dogaja se tudi v času nove ameriške administracije, ki jo vodi gospod Obama, ki je tudi veliko bolj zavezan k reševanju teh vprašanj. Evropska unija je prevzela vodilno vlogo pri tem vprašanju. Vse to je seveda pomembno za prihodnost. Naša predsednica Eva Žuli je poročevalka v našem odboru za to temo. Sedaj bo potekala izmenjava mnen, kaj ti želimo sprejeti ustno vprašanje sve, za svet in komisijo, potem pa bomo pripravili tudi osnutek resolucije. Ulo, rok za uložitev predlogov sprememb je 2. september do 7. torej danes do 7. imate čas, da uložite predloge sprememb. v angliškem ali francoskem jeziku morate poslati svoje predloge sprememb. Sedaj pa predajam besedo gospi Žuli, ki je poročevalka na to temo. Na zadnjem sestanku smo pripravili ustno vprašanje. Zeleni želijo vnesti predlog spremembe k temu vprašanju. Mislim, da ste vsi prejeli osnutek. V vprašanje naj bi vključili tudi zamisel o tem, da bi morali storiti več za to, da bi države v razvoju lahko ohranile svoje vire. Predlagam formulacijo, ki se glasi. Mednarodni odgovor na krizo mora izpostavljati težave z tistimi vladami, ki ne zmorajo ponuditi pomoč najbolj pomoči potrebnim. Kako namerava komisija ukrepati v zvezi s tem, kako namerava pomagati državam v razvoju, zato da bi ohranile svoje vire, kaj namerava storiti zato, da bi odpravila nezakonite finančne tokove, ki škodijo razvoju tem državam. Kako namerava komisija zagotoviti, da bo da tudi države z večjimi prihodki prevzele svojo vlogo v mednarodnem okviru. To je naše ustno vprašanje. Hvala lepa, Eva. Odpiram razpravo. Ima kdo kakšno pripombo? Ima kdo kakšno pripombo? Gospa Sakini? Hvala, gospod predsedujoči. Predlog resolucije, kot je oblikovan sedaj, je zagotovo dobra osnova, na kateri lahko delamo naprej. Vendar moram še enkrat ponoviti. Trajnostna razvojna politika je lahko vzdržna na trgovinski in podnebni ravni samo, če bomo zauzeli interdisciplinaren pristop in vključili različne akterje, vlade, nevladno organizacijo, institute, civilno družbo. Priznati je treba tudi ključno ulogo, ki jo danes igra zasebna industrija. Svetovna banka meni, da bomo morali uložiti še dodatnih 200 milijard evrov letno do leta 2020, če bomo želeli nuditi dejansko podporo rasti, ki spoštuje tudi okolje v državah v razvoju. Mednarodna skupnost pa sama ni zmožna dati na voljo teh finančnih sredstev. Zato je treba vzpostaviti mehanizme, v katere bomo vključili tudi privatni sektor kot vemo, smo dosegli nekaj rezultatov tudi na področju izmenjave kvot. Tisti, ki onesnažuje, mora plačati. To načelo onesnaževalec plača mora veljati za vse. Energetsko podnebni svežen smo smereli v prejšnjem mandatu in nam lahko služi tudi kot izvrsten zgled za nadaljne ukrepe. Kitajska, Indija in ostale vzhajajoče države morajo prevzeti svojo vlogo pri reševanju problemov onesnaževanja. Sicer bodo evropska podjetja morala prevzeti ogromne stroške. Brez prispevka prejomenjenih držav tudi v Kopenhavnu žal ne bomo izkoristili priložnosti, ki se nam ponuja. Hvala. Right, now us, Mr. Villain. Gospod Viljers želi besedo. No, quería preguntar si eh, estamos hablando solo de la pregunta o estamos ya. Želel sem vprašati, ali obravnavamo ustno vprašanje ali pa ustno vprašanje in resolucijo. Eh, preguntaba si las intervenciones que solicita la mesa Še enkrat. Predsednik eh, nas je pozval, naj se javimo k besedi. Ali naj spregovorimo samo o ustnem vprašanju ali tudi o predlogu resolucije? To je moje vprašanje. We'll Kasneje bomo govorili o resoluciji. Najprej ustno vprašanje. Who, who, yes, Izvolite, gospa. Čeprav razumem, lahko govorim tudi o resoluciji. Da ali ne? Da, ampak najprej bomo govorili o vprašanju, potem pa o resoluciji. Like Vprašanje mi je všeč. Lahko sedaj pokomentiram <laughs> resolucijo? Lahko. No, okay. Dobro. Iskreno povedano, Gospa Žuli, mislim, da ste se lotili zelo pomembnega vprašanja. Kombinacija razvojnih vprašanj in boja proti podnebnim spremembam je ključnega pomena v današnjem času. Če si pogledam vaše vprašanje in tudi resolucijo, kot veste, zeleni vlagajo nekatere spremembe. Vse spremembe seveda ne bodo sprejete, se pa nanašajo na sledeče pojasniti je treba, zakaj govorimo o poplavah, o sušah, o slabšanju okolja, o dezertifikaciji, o vse višjih gladinah morja in tako naprej. Želimo si, da bi Evropska komisija storila nekaj še pred Kopenhavnom. Zato ste v vaše vprašanje unesli tudi zahtevo, da komisija čim hitreje vzpostavi tudi finančna sredstva, ki bi jih namenili državam v razvoju, zato da bi se le te lažje soočile s podnebnimi spremembami in omilile posledice podnebnih sprememb. V tej resoluciji je treba omeniti tudi begunce. Ti begunci bežijo pred posledicami podnebnih sprememb. Še nekaj naj povem. Čeprav je vaša resolucija krasna, bi vseeno morali pojasniti, zakaj in istočasno zahtevati tudi od komisije, da da nek signal. Če bomo imeli razpravo o tej temi jutri in govorili tudi o proračunu, bi morali jasno povedati, da želimo izvedeti, koliko ko bo Evropska unija uložila v reševanje tega vprašanja v državah v razvoju. Odgovor želimo še pred Kopenhavnom. Hvala. Uložite svoj predlog spremembe. Danes do sedmih, prosim. Pogovorite pa se tudi z našo poročevalko. Gospod Pion. Hvala, gospod predsedojoči. Najprej moram reči, da se mi zdi ta tako snudek resolucije kot vprašanje izvrstna in časovno primerna. Mislim, da je naš odbor podal zelo dober predlog in pobudo. Slišali smo že, kakšen je problem. Ravno kar je tudi kolegica povedala svoje mnenje, ki gre v podobno smer. Namreč po eni strani imamo zelo visokoleteče želje, po drugi strani pa na evropski nacionalni ali pa večstranski ravni svojih obljub ne izvajamo. Osnutek resolucije je dober in tudi čestitam gospe Žoli, ki je sestavila resolucijo zelo jasno, neposredno. To so vprašanja, ki skrbijo vse nas. Prisluhnil sem tudi razpravi, ki je potekala danes popovdne. Vprašanje je namreč, kako se porabljajo sredstva, ki jih namenjamo za razvoj. Vprašati se je treba tudi, kaj bomo storili, če bo ta denar uporabljen v napačne namene. O tem se bodo pogovarjali tudi na vrhu skupine G20. Kaj počnejo države v razvoju z denarjem, ki ga mi namenjamo za razvoj? Prav tako se treba vprašati, kako bomo financirali vse skupaj kako bomo zagotovili finančna sredstva za razvojno pomoč in za boj proti podnebnim spremembam. Problem toplogrednih plinov bolj zadeva verjetno naše državljane in to je tudi fenomen, ki prehaja meje in ga naši državljani tudi veliko bolj občutijo, kot občutijo problem umrljivosti otrok v Afriki. Sam bom tudi vložil nekaj predlogov sprememb. Želim si, da bi tako svet kot komisijo pozvali na storita več. V resolucijo bi morali zapisati tudi to, da je treba najti način financiranja, ki bo temeljil na neke vrste moraliziranju svetovnega finančnega sistema. Treba je tudi obdavčiti posamezne finančne transakcije. Tudi v londonskem sitju se zauzemajo za to. Pri nas imamo davek Tobin, zato me zanima, ali bi lahko storili kaj podobnega. Prosim tudi, da bi naš odbor podprl ta predlog in da bi v okviru Evropskega parlamenta bolj pogosto govorili o tej temi. Na koncu pa bi v resoluciji morali zapisati tudi to, da je treba financirati dejanske potrebe držav v razvoju. Morda bi lahko ponovno uvedli davek na finančne transakcije, podoben davek kot je davek Tobin. Kolegice in kolegi, upam, da se boste strinjali z mano glede tega predloga. Morali bi doseči napredek pri tem vprašanju. Že v lanskem letu smo o tem govorili in mislim, da je sedaj treba dati temu vprašanju nov zagon. Hvala. Uh, Najlepša hvala za te smotrne pripombe. Gospod Kačmarek. Ja pani predsedujoči, ja želim podjenkovati pani predsedujoči. Gospod predsedujoči, naj se najprej zahvali predsednici odbora, ki je pripravila to resolucijo. Zdi se mi, da je ta osnutek resolucije zelo dober, dobro uravnotežen, vseeno pa imam nekaj predlogov, kako bi lahko to resolucijo še spremenili. Pri zadnji točki lahko preberemo, da bomo potem, ko bo resolucija sprejeta, podana svetu in državam članicam ter tudi skupini v Združenih, narodo, v Združenih narodih, ki se ukvarjajo s podnebnimi spremembami. Na konferenci v Kovenhavnu bodo sodelovale pogodbenice. Zato bi morda bilo smiselno to resolucijo poslati tudi vsem tem pogodbenicam, ne pa, da jo pošljemo samo tistim, ki so trenutno navedeni v resoluciji. Se pravi, resolucijo treba poslati evropskim državam ter podpisnicam konvencije. Gospod Rinaldo, hvala gospod predsedujoči. Seveda podpiram vprašanje, ki ste ga zastavili. Vseeno pa se mi zdi, da bi morali dati kakšen konkreten predlog. Eden izmed predlogov, ki ga pogrešam v tem mnenju oziroma resoluciji, je tudi, da bi morali zagotoviti lažji prenos okoljsko prijaznih tehnologij v države v razvoju. Obstaja cela vrsta tehnologij. Obstaja ogromno novih materialov, ki bi jih lahko uporabili obstaja cela vrsta načinov, kako proizvajati energijo. Vendar je vse to izven dosega držav v razvoju, zato ker nimajo dovolj denarja, zato ker imajo podpisane različne protokole in tako naprej. Zato bi po mojem mnenju v vprašanju, ki ga zastavljamo, omeniti tudi te tehnologije. Tudi včeraj smo v odboru in da govorili o tem. Namreč, da bi države v razvoju morale imeti možnost koristiti to tehnologijo. Ne gre samo za to, da bi tem državam nudili finančna sredstva, ampak tudi tehnologijo. Mi razpolagamo s celo vrsto instrumentov, naprednih instrumentov, vendar južni del zemlje žal nima dostopa do teh instrumentov. Hvala lepa, gospod Guerrero. Eh, gospod predsedujoči kolegica je ravno dejala da ji je vprašanje všeč meni je všeč predlog resolucije Dovolite, da vam obrazložim, zakaj mi je všeč predlog resolucije. Všeč mi je zato, ker Tudi tukaj pridejo v središče najmanj razvite države. Te države gotovo niso krive za eh, podnebno krizo. Utrpijo pa velike posledice, to se odraža na krizi hrane, na zdravju in na preskrbi z vodo. Na številnih področjih so ravno te države najbolj prizadete. Pridružujem se predlogu resolucije tudi zato, ker izhajam iz tega, da bomo glede na države v razvoju, si še bolj prizadevali, kar se tiče zmanjšanja in prilagoditve. To pomeni, da moramo prenašati tehnologije, ulagati moramo v boj proti posledicam podnebnih sprememb. Pri tem se nanašam na najbolj prizadete države. Tu je točka ob koncu rezolucije, ki jo povsem podpiram. To je namreč sledeče. Tukaj je rečeno, da morajo razvite države izpolniti svoje obveznosti v okviru uradne razvojne pomoči, hkrati pa se morajo še dodatno prizadevati za nove vire financiranja za boj proti posledicam podnebnih sprememb. Kolega Svensson je povdaril, kako pomembno je širiti dobre prakse. Nekatere države so že precej storile. Namenile so dodaten denar za programe Združenih narodov, za konvencijo o podnebnih spremembah Združenih narodov, za razne strategije, eh, za boj proti naravnim katastrofam. Nekatere države so to storile. Sem shodi tudi Španija. Zato bi rad še enkrat povdaril, da so se Španci trojno prizadevali in to je praksa, ki se je dobro obnesla. Prvič, izpolnili smo naše obveznosti. Želimo povečati uradno razvojno pomoč, da bomo do leta 2012 dosegli 0,7 odstotka BDP-ja. Poleg tega je Španija namenila več denarja za obvladanje krize hrane krize vode in, posle, in za boje proti posledicam podnebnih sprememb. Poleg tega smo kot tretja točka o naših eh, nacionalnih eh, okvirnih načrtih sprejeli odločbo, da je potrebno vse programe oziroma da morajo vsi programi vsebovati horizontalne elemente, kar pomeni, da je potrebno v vseh političnih problemih upoštevati tudi podnebne, podnebje in podnebne spremembe. Hvala lepa za vašo pozornost. Preden dam besedo komisiji, če ima morda kakšno pripombo na današnjo razpravo, bi rad povedal še to, da sem se srečal tudi s predsednikom Maldivov, ki je dobil nagrado Ano Anne Lind. Želi si, da bi Maldivi do leta 2012 postali oglično neutralna država. Če želi izpolniti te svoje želje, bo moral nositi tudi visoko finančno breme. Vendar se mi zdi, da bi morali vseeno najti nek način, kako to financirati. Komisija, imate morda kakšno pripombo? Predstavnik komisije. Um, uh, hmm. uh, Hvala, gospod predsedujoči. V komisiji trenutno pripravljamo dokument v zvezi s uh, finančnimi sredstvi, ki jih bomo namenili za boj proti podnebnim spremembam in za lajšanje posledic podnebnih sprememb, še posebej v najbolj ranljivih državah. Posebno pozornost posvečamo spoštovanju in načela in izvanju načela učinkovitosti pomoči, kar pomeni, da bodo sredstva, ki so namenjena boju proti spre, podnebnim spremembam, porabljena skladno z načeli učinkovite porabe pomoči upoštevati je treba tudi načelo lastninskih pravic in tako naprej. Omenjamo tudi nova inovativna finančna sredstva, ki bi jih lahko uporabili v prihodnosti, namreč lahko bi uporabili sredstva z področja ladijskega in zračnega prometa, to so torej viri, ki bi jih lahko uporabili. Naš namen je, da pripravimo sporočilo na temo povečanje evropskih in svetovnih zavez v pripravah na Kopenhavnsko konferenco. Komisija naj bi sporočila pripravila do 10. septembra. Ali bo v tem dokumentu omenjeno tudi, koliko denarja se bo zbralo? Boste omenjali številke? V tem dokumentu bodo omenjene tudi številke, podane bodo ocene strani različnih mednarodnih organizacij. Prav tako bomo ugodili prošnji sveta, ki je želel izvedeti, kolikšen delež bo pri vsem tem nosila Evropska unija. Tako da bomo bolj dosledni tudi s to širšo sliko. Hvala. Gospod predsedujoči, Se upravičujem, prej sem morala zapustiti dvorano in se še enkrat upravičujem, da se oglašam tako pozno. Bi pa poročevalki samo rada čestitela za opravljeno delo. Sama sem uložila nekaj predlogov sprememb, s katerimi sem želela osvetliti problem podnebnih sprememb na področju Arktike to področje zelo pomembno. Namreč podnebne spremembe in globalno segrevanje povzročajo težave prebivalcev na Arktiki, prav tako obstaja možnost nezaželenih posledic pri izkoriščanju energetskih virov. To bi lahko temeljito spremenilo celotno pokrajinsko sliko in vplivalo tudi širše. Prilagoditev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 de Kajzer, še gospod Grenc. Gospod predsedujoči, rad bi se vrnil nazaj na sredstva. Dve težavi se pojavljata pri finančnih sredstvih. Namreč prvo, prak nič celih sedem odstotkov, ta prak ne bo dosežen. V tej resoluciji bi morali pred dejstvo postaviti naše vlade. Ugotoviti je treba, kdo bo izpolnil obveznosti in kdo ne. Odpravili smo že nekatere dolgove, zato je prišlo do virtualnega povečanja razvojne pomoči. Nisem načeloma proti razmišljanju o novih alternativnih instrumentih, ampak če v naši resoluciji ne bomo predajstvo postavili vlade in jim povedali, da naj izpolnijo obljube iz leta 2007, ko so vlade obljubile, da bodo povečale proračunska sredstva v ta namen, potem ne bomo dosegli ničesar. Nima smisla razlikovati in povečevati finančnih sredstev, če bo delež BDP-ja, ki ga namenjamo za reševanje tega vprašanja, nižji, kot je bil v preteklosti. Mislim, da lahko opredelimo dober delež BDP, ampak če se ne bomo nič premaknili pri tem vprašanju, bomo ničesar dosegli. Moram res ustrajati na tem. Zato imam nekaj pridržkov do tega, da bi še enkrat podajali predloge, ki ne bi privedli do zadovoljivih končnih rezultatov. Cilj ni celih sedem odstotkov je zelo jasen množitev sredstev za izpolnitev tega cilja pa morda ni najboljši način za izpolnitev obveznosti. Hvala. Ima morda še kdo kakšno pripombo? Preden dam besedo nazaj naši poročevalki, naši cenjeni predsednici odbora. Kot vidim, nihče nima nobene pripombe, tako da dajem besedo Evi Žuli, da se odzove na vse izrečeno hvala lepa, da ste potrdili večino predlogov. Mislim, da bomo o tem jutri tudi glasovali. Danes je torej potekala razprava na to temo, jutri bomo glasovali. Uloženi bodo dodatni predlogi sprememb, ki jih bomo upoštevali. Zato še enkrat hvala. Uh, thank you very much. Najlepša hvala, Eva. Kot sem že prej povedal, rok za vložitev predlogov sprememb je danes do 19. Gre za zelo pomembno resolucijo našega odbora in parlamenta, kot je rekel ravno kar gospod Görens. Sestaviti je treba resolucije, ki bodo dejansko imele nek vpliv, ne pa da jih bodo vsi ignorirali. Še enkrat hvala. Gremo na točko 8. Tudi pri tej točki je poročevalka naša predsednica, gospa Žoli, zato bom tudi sam predsedoval v razpravi gre pa za posledice gospodarske in finančne krize za države v razvoju in razvojno sodelovanje. Dobili ste osnutek ustnega vprašanja komisiji in tudi osnutek resolucije posledic gospodarske in finančne krize za države v razvoju in razvojno sodelovanje. Naš sekretarjat je pripravil te dokumente. Ima kdo morda kakšno pripombo, kakšno vprašanje? ali kdo nasprotuje temu, da se sprejme ta oba dokumenta danes. Prosim pa vas, da se osredotočite na osnutek vprašanja in osnutek resolucije, tako kot smo storili pri predhodni točki na dnevnem redu. Jutri bomo imeli širšo razpravo na to temo, tudi predsednik Faruka iz Afriške razvojne banke bo z nami. Z nami bo tudi predstavnik z Oksfordske univerze in sicer gospod Woods. Gospod Guerrero. Sí, aunque también estoy de acuerdo con esta resolución, en este caso te... Strinjam se s to resolucijo. Tokrat pa imam predloge sprememb, ki sem jih tudi že vnesel. Niso v, proti vsebini ali pa splošni usmeritvi te resolucije. Toda menijo se, da bi lahko vse skupaj še izboljšali. prvi predlog spremembe, oziroma cilj prvega je ta, da bi Afriko vključili v vodno navedbo predlogov sprememb. Jutri bomo razpravljali o Afriki. Drugi predlog spremembe pa se nanaša na sledeče načela medsebojne odgovornosti in lastne odgovornosti bi morali vključiti. To pomeni, da bi morale države v razvoju določiti svoje lastne prioritete, še vedno pa bi veljala splošna načela. Seveda, so odgovorni tudi prejemniki pomoči in upoštevati je treba določena načela, naprimer preglednost in odgovornost. Potem pa imamo še eno nujno situacijo. Na to se nanašajo tri predlogi sprememb. Države Evropske unije in G20 se pozovejo naj prevzamejo odgovornost In pa, da od držav članic eh, zahtevamo, da tudi spoštujajo obveznosti, ki so jih prevzele. Potem pa o novem odstavku eh, referenca na pomen koherentnosti razvojne politike. To je zelo pomembno za učinkovitost naše pomoči v državah, ki jih eh, podpiramo. Uh, Najlepša hvala eh, za ta prispevek. Zelo sem hvaležen za vašo opombo. Predsedujoči, menim, da tako vprašanja kot sama resolucija sta od eh, ogromnega pomena, kajti gre za vprašanja, ki jih velja obravnavati, vendar imam tudi določene pomisleke v zvezi s tem, ali naj bi kritizirali ali ne IMF e in pa eh, to zadevo v resoluciji, kajti eh, zelo visok odstotek posojil je šel evropskim državam. Strinjam se s tistim, kar je povedano v zvezi z afriškimi državami, vendar če se evropske države prijavljajo za te. Eh, Ta posojila potem je to v redu, redu kaj ti določene med njimi eh, bi lahko brez eh, teh eh, posojil preprosto šle v stečaj. Zaprosili bomo, da. Več takih posojil gre v Afriko in ne bomo kritizirali eh, posojila Evropske unije. Um, wait, oh, excuse me. Well, in my world, tako kot jaz razumem, govoriti resnico ali povedati tisto eh, tako, kot je, to ne more biti škodljivo. In eh, to je tudi popolnoma jasno. In lahko tudi sami vidite, kaj to pomeni. Lahko ohranimo ta odstotek, menim, da je pomemben. Če kaj zakrivamo, Eh, če tega ne vidimo, moramo vsekakor naprej. Najlepša hvala za vaše opombe. Naj vam povdarim, da je danes krajni rok ob sedmih zvečer za ulaganje amantmajev in jutri do devete ure. Glede na ta izredno kratek rok mi je žal, da moram povedati, da morajo ti amantmaji, ti predloge spremem biti samo v angliškem jeziku. In eh, sedaj gremo naprej na, devet, na deveto točko. In eh, že spet je naša poročevalka, naša spoštovana gospa predsedujoča, eh, gre za partnerski sporazum na področju ribištva med Evropsko skupnostjo in Gvinejo. Danes Ste že slišali o partnerskih sporazumih med Evropsko skupnostjo in državami v razvoju in eh, obstaja zelo veliko pomislekov v zvezi s tem vprašanjem, tudi ko gre za nekatere naše partnerske države, kajti nekatere od naših politik na področju ribištva eh, eh, so postavile pod vprašaj ne samo tisto, kar se dogaja na naših, v naših ribištvih, ko še posebej, ko govorimo o zmanjševanju revščine v državah v razvoju, ko mi podpisujemo sporazum o ribištvu s tretjo državo, denar gre k vladi te države in ta denar ni zavarovan, da bo šel direktno v roke tistim, komu je namenjen. In na ta način, kot posledice eh, postajajo ribiči še revnejši in eh, vlade bogatejše. In eh, zato bi želeli, da dobrobit teh sporazumov, partnerskih sporazum, gredo v korist lokalnega prebivalstva, ter da se spoštuje ta politika zmanjševanja revščine in politika podpore skupnostim, ki so odvisne od ribištva in da to naj ne bi bila nekakšna podpora proračunu, ki gre v centralno blagajno. Prav pogosto v centralno blagajno skorumpirane države in takrat točno vemo, kaj se zgodi s tem denarjem. In eh, če ne gre eh, ta denar za namene, ki jih mi želimo, če gre v državne blagajne, v zvezi s tem bi želel vprašati eh, Beatriz Gores, eh, ki je svetovalka za koalicijo za mm, ureditve za mm, poštene ureditve na področju ribištva, da predstavi svoje mnenje in potem bo gospa Žoli predstavila partnerski sporazum na področju ribištva med Evropsko skupnostjo in Gvinejo. Torej, komisarka še ni tukaj, še ni prišla. Mi smo nekoliko pohiteli s časom, s našim dnevnim redom. Gospa Gores, ali ste tukaj? Prosim, ali bi lahko predstavili to pred prihodom komisije, zelo počasi, ali pa lahko počakamo teh pet minut. Lahko morda prekinemo za pet minut. Lahko bi začeli z njo. Imamo več časa za to točko, kot smo jo prvotno namenili. Eh, Gospod predsednik, komisiji sem poslala dokument, ki sem ga pripravila odboru za razvoj, tako da komisija pozna vsebino tistega, kar bom sedaj predstavila. Zato tudi menim, da ni nobenih težav, če bo komisija malo zamudila. Sama delam za organizacijo, ki se imenuje Koalicija za enakopravno ribištvo. Smo največja nevladna organizacija v Evropski uniji. Sodelujemo tudi s koalicijo edicijo Ribištvo 2012. Pogovarjamo se o ribiških temah. Evropska unija ima podpisanih približno 15 sporazumov v ribiškem sektorju, večina se jih nanaša na tuno. Imamo pa tudi sporazum med Evropsko unijo in Mauretanijo, ki se nanaša na veliko več kot samo na tuno, temveč se nanaša tudi na nekatere obaljne ribje vrste. Danes, kljub številnim spremembam, ki smo jim bili priča v 80-ih letih, ko so bili podpisani pridružitveni sporazumi in tako naprej, imamo tudi nekatera partnerstva iz leta 2000. Kljub vsemu temu napredku ugotavljamo, da tudi partnerstva v ribiškem sektorju ne delujejo. Zakaj ne delujejo? Veliko tehničnih vprašanj bi se lahko lotili. Sama bi rada povedala samo to, da po mojem mnenju ti sporazumi ne delujejo, zato ker potencijalni partnerji ne zaupajo drug drugemu tretje države ne zaupajo Evropski uniji, zato ker Evropska unija ne izpolni svojih obljub. Evropska unija vedno pravi, da bodo ta partnerstva prispevala k trajnostnemu ribištvu in tako naprej. Ampak Evropska unija tega potem tega ne izpolni. Evropska unija skuša samo zagotoviti dostop evropskim flotam do teh ribolovnih virov v tretjih državah. Zato Evropska unija tudi ni verodostojna na mednarodni ravni in ji partneri ne zaupajo. Evropska unija pa ne zaupa svojim partnerjem. Na tretje države veliko krat letijo kritike tudi strani civilne družbe v teh državah, pa naj si gre za lokalne medije, ribiške organizacije in tako naprej. Oblasti v tretjih državah niso dovolj verodostojne, podeljujejo namreč dovoljenja za ribolov na zelo arbitraren način, premalo je preglednosti na ravni ribolova, na ravni ribolova strani azijskih, kitajskih in tudi drugih ladi. Obstaja torej veliko nezaupanje med Evropsko unijo in tretjimi državami, tako da partnerstva pravzaprav niso možna, ne moremo utemeljiti partnerstva na nezaupanju. Danes je treba prekiniti ta krok, treba je najti nek okvir, v katerem bi lahko ponovno vzpostavili zaupanje. Evropska unija mora postati bolj verodostojna, to je njena naloga. Treba je izvesti reformo ribiške politike, trenutno se izvaja reforma ribiške politike v Evropski uniji, ta reforma se bo dotaknila tudi partnerstv v ribiškem sektorju. Predsedujoči, prosi govornico, da govori bolj počasi. Naj ponovim, treba je ponovno spostaviti zaupanje in pripraviti ustrezen okvir, znotraj katerega bi ta partnerstva delovala. Obstajata dve možni rešitvi. Lahko z vsem skupaj nehamo, lahko nehamo podpisati sporazume in partnerstva in pustimo stvari, da tečejo svoj tok. Tu je stališče, ki ga branijo tisti, ki želijo, da se Evropska unija ne bi več ukvarjala z netrajnostnim ribolovom, da bi dvignila roke na tem. Vendar to ni niti pogumno, niti odgovorno ravnanje, spoh, če želimo izpolniti svoje obveze. Evropska unija se mora zauzeti ne samo, da bo zagotovila trajnosten ribolov pri sebi, ampak tudi v tretjih državah. O tem se trenutno pogovarjamo. Lahko bi seveda pustili vse, ampak bolje bi bilo, da storimo nekaj več. Senegalom smo podpisali prvi partnerski sporazum že nekje v 70-ih letih. Ampak kaj se je potem zgodilo? Nažalost, to partnerstvo, ta sporazum ni prispeval k trajnostnemu ribolovu. Ko se je ta sporazum s Senegalom iztekel, je kakšnih 30 let ribiška flota iz Evrope imela možnost loviti v vodah Senegala. To pa je povzročilo precejšno konkurenčnost lokalnim ribičem iz Senegala. 60 evropskih ladij lovi v senegalskih vodah. Te ladje lovijo v senegalskih vodah, vendar ne na podlagi ustreznega sporazuma ali ustreznega okvira. Tretja država, v tem primeru Senegal, namreč ni zainteresirana za podeljevanje dovoljen. Kaj lahko torej storimo? Po mojem bi se morali najprej vprašati, kaj povzroča težave. Težave povzroča povezava med denarjem, ki ga namenjamo, in dostopom evropskih ladij do teritorijalnih vod. Tretje države. Tu je še vedno osnova vsakega sporazuma, value for money, vendar to ni dobra osnova, če želimo spodbujati trajnostni ribolov. Neka država ima naprimer slabo vzpostavljen ribolov in potrebuje več sredstev za raziskave ali za kakšen drug namen. Po drugi strani pa bi v tej državi morali omejiti dostop do ribolovnih virov. Tako da je kakršenkoli prispevek trajnostnemu ribolovu nemogoč. Treba je prekiniti to vez, kar pomeni, da moramo spremeniti tudi sporazume v ribiškem sektorju. To ne pomeni, da bi morali evropskim ladjam prepovedati ribolov v vodah tretjih držav, morali bi zagotoviti bolj trajnostni ribolov v teh vodah. Zato je treba spremeniti ta partnerstva oziroma sporazume o ribištvu, kakorkoli jih že imenujete. V prihodnosti bomo te sporazume imenovali sporazumi o upravljanju virov. Ti sporazumi o upravljanju nam bodo omogočili, da mobiliziramo različne finančne vire, ne samo z področja ribiške politike, temveč tudi z področja razvojne politike. Treba se uskladiti s tem, kar počnajo že nekatere evropske države, ki sodelujajo pri razvoju politike v tretjih državah. Ta sredstva je treba dati na voljo tretjim državam, zato da se izboljša upravljanje. V mislih imam nadzor, preglednost, sodelovanje civilne družbe. Vse te vidike je treba upoštevati in jih vključiti v naše prihodne odnose s tretjimi državami in državami v razvoju. Če se bomo podali v to smer, če bomo prekinili to povezavo med dostopom do virov in financiranjem, potem bo tudi dostop evropskih operaterjev plačljiv, da bodo oni plačali ta dostop na evropske državljani. Seveda bo naloga zapletena. Mislim pa, da bi si morali stvari ogledati tudi na daljši rok. Če bomo bolje opravljali z ribolovom, če bo nadzor boljši, če bo manj nezakonitega ribolova, bo to vse skupaj koristilo zakonitim ribičem, ki lovijo v jasno opredeljenem okviru. Evropski ribiči so vsi odgovorni ribiči. Na kratki rok bo res morda prišlo do nekaterih negativnih posledic, ampak na dolgi rok bo vse skupaj koristilo vsem, tudi evropskim ribičem, ki želijo sodelovati pri izgradnji tonarjenostnega ribolova tretjih držav. Kljub samo temu pa moramo priznati, da evropska flota, ki lovi v vodah tretjih državah, obsega preveč ladi. Treba je omejiti svoje ribolovne zmogljivosti. V državah vzhodne Afrike so viri že precej izplenjeni. V nekaterih državah morajo razviti svoje flote. Če želimo preprečiti prekomerni lov, bomo morali ne samo zmanjšati naše flote, ampak pomagati državam v razvoju oziroma tretjim državam, da prilagodijo svoje flote današnjim standardom. Težavna razprava je pred nami. V vsakem primeru bomo morali zmanjšati število ladi, ki lovijo. Treba se bo odločiti za eno od možnosti izbira pa bo odvisna od naših želja in od tega, ali so naši ribiči odgovorni, ali lovijo na korekten način. Kot vemo, še vedno obstajajo nekateri ribiči, nekateri operaterji, ki prijavljajo nižji ulov, kot je bil dejanski. Obstajajo tudi nekateri posamezniki, ki pravijo, da če želijo biti rentabilni, potem morajo uloviti 60 do 70 odstotkov zastavljenega cilja. Vendar bomo morali najti za take operaterje nek izhod, kajti s tovrstnimi operaterji ne bomo mogli vzpostaviti ustreznih odnosov s tretjimi državami, ko gre za ribolov. Na, le na tak način bo lahko Evropska unija postala tudi bolj verodostojen akter na mednarodni ravni. Prav tako je treba vedno upoštevati načela koherentnosti. Tudi pri ribolovu moramo biti koherentni. Koherentno mora biti tisto, kar počnemo s tistim, kar trdimo usklajena morajo biti tako posamezna dejanja kot posamezni instrumenti. Trenutno že upravljamo z posameznimi operaterji, z dostopom teh operaterjev, vendar je treba storiti več tudi na drugih področjih. Moramo zelo natančno oceniti, kako bodo posamezni instrumenti delovali drug na drugega, kako lahko s pomočjo vseh teh instrumentov zagotovimo trajnostno ribištvo. Če želimo s pomočjo teh partnerstv zagotoviti ribo, trajnostni ribolov, potem ne bomo mogli dopustiti kar vsega, da bi naprimer operaterji v tretjih državah lahko kapacitete, ki smo jih dodelili, njim prenesli na druge. To je torej nekaj elementov, ki so omenjeni tudi v reformi ribiške politike v Evropski uniji. Mislim, da bi Evropska unija morala storiti več za svojo verodostojnost, da bi morala ponovno pridobiti zaupanje tretjih držav in ostalih partnerjev. Hvala. Uh, Najlepša hvala, gospa Gores, za to odlično predstavitev. Seveda bi lahko to še nadaljevali, kakorkoli že bila je odlična predstavitev. Sedaj bi želel zaprositi gospod predsedujočo eh, Evo Žoli, da predstavi svoje mnenje v zvezi s partnerskim sporozumom z Gvinejo. J'aurais souhaité que cet accord arrive un peu plus tard dans ma présidence. Je trouve que c'est difficile. Hvala lepa. Poročilo prihaja razmeroma pozno ali pa tudi prezgodaj. Težko je že zdaj karkoli reči o tem ribiškem sporazumu. Razmeroma nova sem tukaj in zato obstaja nevarnost, da bom naredila kakšno napako, to mi morate opravičiti. Ampak v razvojni politiki sem že veliko naredila, veliko sem potovala in lahko sem videla tudi že posledice teh sporazumov. Videla sem tudi grozljive posledice gospodarskih partnerstv na kraju samem. Tam so naprimer vlade ki so skorumpirane, ki prodajajo pravice do ribištva, ne da bi imelo lastno prebivalstvo karkoli od tega. Tam tudi ni nobenega nadzora, oziroma eh, tudi eh, mi ne izvajamo nikakršnega nadzora. Posledica tega pa je, da je prišlo do pretiranega eh, ribolova in da so morja praktično prazna. To velja naprimer za severozahodni Atlantik. Senegalci lovijo vse do Kanarskih otokov. Sedaj pa vozijo preko teh voda begunce, zato ker ne morajo več opravljati ribolova, ker pravzaprav rib ni več. Izdelana je bila neodvisna študija o tem sporazumu leta 2007 in sicer je to izvedla organizacija iz Italije leta 2007. Ta raziskava je jasno povedala, da se nobeno pravilo ni upoštevalo. Nadzor na evropskih ladjah je bil pomankljiv. Olovljene količine eh, so. Eh, bile povezane vedno z velikimi napakami. Dovoljeno je opravljati ribolov samo na določeni distanci od obale, ampak vedno znova se je ugotavljalo, da so lovili preveč blizu obalam. Marže so bile velike, tudi to je bilo napačno. V Gvineji je prišlo tudi do uporov zaradi lakote ribje beljakovine, to so živalske beljakovine, ta, te ribe so prehrana revnih in e, ljudem so oduzeli ta vir beljakovin s tem sporazumom. Zato je ta sporazum o ribolovu glede na lastni zapisnik določen napredek, ampak še vedno vsebuje velike omejitve. Število ladij znaša 40. Pet tisoč ton hkrati bi bilo eh, možno uloviti. Verjetno sploh ne morejo več uloviti 5000 ton, kajti rib sploh ni več tam. Ampak sporazum nikakor ne upošteva zmanjšanja virov staležev rib. Še vedno pa obstajajo spodbude za ribolov, kajti v sporazumu je zapisano sledeče. Več se plača, če bi ribiči ulovili več kot 5000 ton. Poleg tega se predvideva tudi to, da bi se lahko lovile tudi kozice od leta 2010, če bodo izpolnjeni sistemi preglednosti oziroma pregledni sistemi. Tukaj gre naprimer za kvote, ampak ne za splošne vire. Vsi vemo, da so staleži zelo slabi, da uspujajo skrb o Gvineji. Torej, napake se v tem sporazumu kar vrstijo in ponavljajo. In Evropska unija s tem Afriki dela samo medvedjo uslugo. Sedaj se postavlja vprašanje, koliko delovnih mest s tem ščitimo v Evropski uniji. 250. Za 250 delovnih mest v Evropski uniji praznimo morja z vsemi razvojno-političnimi posledicami, ki se jih sploh lahko zamislimo. To je torej sporazum, ki pride prav samo nekaj ladjedelnicam, ki imajo tako in tako preveč plovil, ki so subvencionirana. In lahko si predstavljam, da je razvojni vidik zašel povsem v ozadje. Mislim, da bi morali uložiti samo malo denarja v nadzorni sistem, zato da bi dobili sporazum, ki koristi tudi razvoju. Še en problem, problem imamo v Evropskem parlamentu. Vemo, da je bil protokol že podpisan in da se ga že izvaja, ne da bi se z nami posvetovali. In eh, tako je eh, bila poteptana tudi uloga parlamenta. Zato predlagam nekaj sprememb tega sporazuma. Naprimer, predlagam to, da bi se ponovno pogajali o tem sporozumu in da bi na ta način lahko upoštevali tudi te spremembe. Še nekaj sem pozabila. Dajala sem, da pri tem sporozumu ne gre za to, da bi zagotovili prehrano Evrope z ribami. Lahko bi si mislili, da kupujemo te ribe, ampak uvoz rib iz Gvineje je iz zdravstvenih razlogov tako in tako prepovedan. Torej, te ribe ne pridajo v Evropo. To pomeni, da sporazum poskrbi za manjše število delovnih mest, ampak teh rib nihče ne je in to je nadaljna pomankljivost tega sporazuma. Zato predlagam spremembe. Dokument ste prejeli. In eh, to lahko sedaj ustno ponovim. Odbor za razvoj ne sme biti odgovoren za nekaj, v zvezi s čimer se nismo pogajali in eh, kjer se z nami niso posvetovali. Zato mislim, da moramo jasno povedati, da ta partnerski, da partnerski sporazumi niso sporazumi, ki koristijo razvoju. Evropska komisija tukaj ne bo imela nobenih ugovorov. Komisija je vedno povdarjala, da so to čisto trgovinski sporazumi. Potem moramo izraziti tudi skrb zaradi nižanja staležev kozic potreba, potrebno je poskrbeti za popolnitev staležev. Poleg tega mi gre še za nekaj. Gvenaja je pred kratkim doživela državni udar. Veliko se nezakonito ribari in sredstva, ki jih želimo izdati, bi lahko izdali, kaj, bi lahko potrošili za kaj drugega. Govorimo o 325 tisoč evrih, ali jih ne bi izda, eh, potrošili za kakšen nadzorni sistem. Komisija bi nam morala vsako leto predložiti poročilo in, torej nam in svetu in poročati o tem, kako se trošijo sredstva in to bi bil določen nadzor in po mojem mnenju je to minimum pri takšnem sporazumu o ribolovu. Hvala lepa. Uh, uh, Meni je popolnoma jasno, eh, da bi morali se zahvaliti Evi Žuli za ta izredno dobro usmirjeno poročilo in sicer osredotočeno na razvoju, eh, kaj ti veliko krat poročila mm, se ne ukvarjajo z mm, takšnimi raziskavami, kot je to storila eh, gospa Eva Žoli. In tudi zelo sem presenečen v zvezi z eh, omenjenim številom delovnih mest. Poleg tega vemo za celo vrsto dejavnosti, ki jih civilna družba uporablja za to, da bi zaščitila svojo družbo. In tudi presenečen bi v zvezi eh, s tistim, kar je gospa Gores povedala v svoji predstavitvi. Naprimer, Namibija nam je povedala, da naj gremo stran. In morda je dobro si pogledati, kako si je Namibija sama eh, ustvarila lasno ribištvo, eh, kako so to začeli sami eh, in niso eh, ničesar vzpostavili z nami. Sedaj pa beseda gre poslancem odbora. Martinez. Gospod Martinez. Gracias, Hvala lepa, preocupaciones que ha expresado la señora Julie, con la que todos nosotros. Gospa Julie je spregovorila o nekaterih skrbeh, ki so tudi naše skrbi. Ampak ne smemo si zatiskati oči pred realnostjo. Ne želim govoriti nujno o tem sporazumu, ampak o nasplošno o sporazumih o ribištvu, ki jih je podpisala Evropska unija. Že naši strokovnjaki so nekaj povedali. Pripričan sem o poštenosti in dobrih namenih naših strokovnjakov. In ti strokovnjaki so rekli zanimive stvari. In vi, gospod a, predsedujoči, ste povedali tudi nekaj zanimivega. Govorili ste o Namibiji, tudi sam sem želel govoriti o tem. To je poseben primer. Posebej interesanten primer. Mislim, da ne moremo reči, da bi bilo napačno, da bi sporazume, ki jih sprejema Evropska unija, imajo v prvi, v prvi vrsti ribiče Evropske unije. Ampak to lahko jasno in glasno povemo, to sodi k normalnim dejavnostim. Mislim, da da je Evropska unija posem jasno odgovorna za to, da oziroma Evro, e, evropska industrija oziroma posem jasno je, da mora evropska industrija dobiti možnost, da dela po celem svetu. Evropska unija ni rdeči križ. Za kakšne alternative pa se zauzemamo? Omenili ste nekaj alternativ. Na začetku ste dejali, da ti sporazumi ne delujejo. To je povsem subjektivno mnenje. To sploh ni bilo analizirano. Kajti prav tako lahko rečem, da ti sporazumi odlično delujajo delujejo tako dobro ali slabo kot druge sporazume, ki jih imamo za enakimi problemi, prednostmi in slabostmi, kakršne takšna, takšni sporazumi pač imajo. Ne glede na to, s katero državo smo jih sklenili, imajo pomankljivosti, napake, imajo pa tudi prednosti. In države ki so podpisale partnerstvo o ribištvu. ne, podpis, ne podpišajo teh sporazumov zato, ker vanje upirimo pištolo, ampak zato, ker so ti sporazumi za ne gospodarsko zanimivi. Če ti sporazumi za ne niso gospodarsko zanimivi, to zavrnajo. Tako je bilo s Senegalom in tako je bilo tudi z Namibijo. To je država, v kateri se največ ribari in tako ni prišlo do sporazuma med Namibijo in Evropsko unijo. V tej državi se ulovi več kot v katerikoli drugi državi Afrike. Kaj pa se je zgodilo v Senegalu? Senegal je spoštovanja vredna demokratična država. Vlada se je tam odločila, da bi jih bolj zanimalo storiti kaj drugega, kot pa podpisati sporazum z Evropsko unijo. Senegal ni več evropska kolonija. Senegal je neodvisna država, nosi svojo lastno odgovornost in kot takšen se je odločil, da ne bo podpisal sporazuma o ribolovu. In to počno za lastne interese. Evropska unija spoštuje to državo, to je do neke mere demokratična država, ne bom rekel, da je to ravno vzor demokracije, ampak dejali so, da tega ne bodo podpisali. In ta država ima pravico do tega. Naši strokovna, strokovnjaki so omenjali tudi fiktivna in nefiktivna podjetja. Ampak Senegal lahko počne ali ne počne, kar želi. Senegalu ne moramo predpisati, kaj naj dela. Razlika pa je sledeča. Če obstaja sporazum, potem sporazum dovoljuje, in upam, da, bomo, da bomo te sporazume še dolgo imeli, torej potem sporazum dovoljuje, da se določeni nadzori izvajajo in da se spoštujajo določena pravila. Ladje, ki so sedaj v senegalskih vodah, to niso senegalske ladje, to so ladje, ki so že prej opravljali ribolov tam z dovoljenjem eh, oblasti iz Senegala. Mislim, da sedaj eh, lovijo ribe tam pod slabšimi pogoji kot pa prej v okviru sporazuma z Evropsko unijo. Namibija pa se je odločila za drugo pot. Namibija ne podpišuje, podpisuje več držav za državami, ampak s podjetji. Tukaj ni sporazumov. Tukaj obstaja samo sodelovanje med podjetjem A in podjetjem B. In namibijske oblasti se tukaj kar dobro odrežajo. Poleg tega pa tudi ni nadzora. Ne vemo, ali ulovijo več, kot smijo ali manj. Ali karkoli prikrijajo ali ne. To je realnost v Namibiji. Mislim, da je to država, v kateri se ulovi mnogo več rib kot v katerikoli drugi. Dovolite še eno pripombo, da ne bom za predolg čas prevzel besede. Obstaja pojem, ki so ga uporabljali strokovnjaki in ta beseda me je vznemirila, namreč verodostojnost verodostojnost Evropske unije. Ampak v odnosu do koga? Verodostojnost je nekaj povsem relativnega. Verodostojnost v odnosu do nevladnih organizacij, tudi sam shodem sem, ampak verjetno do njih nismo bolj neverodostojni. V odnosu do prebivalstva v Senegalu, ali v kateri drugi državi. No, o tem bi lahko razpravljali. Potem bi morali gotovo reči, ja, senegalsko prebivalstvo ni verodostojno, ampak to je vprašljivo. Vsaj vprašljivo. Torej, verodostojnost. Lepo bi bilo, če bi si strokovnjaki to zapisali verodostojnost Evrope je v teh državah na področju ribištva toliko višja oziroma višja kot pa verodostojnost tistih, ki so prej ali sedaj uh, tukaj uh, lovijo po preteku sporozumov. In pri tem mislim na primer na Kitajsko, na Rusijo. To so se zdaj države, ki tam lovijo ribe. Japonci, Kitajci, Rusi, korejci, na katere sem pozabil. Ti so tisti, ki so odgovorni za prelov, kajti lovijo toliko rib, da presegajo vse meje. Kaj pa naša verodostojnost v odnosu do njih? Trdim samo sledeče. Verodostojnost Evropske unije je mnogo večja kot tista drugih sil s katerimi kon konkuriramo v svetu in ki bi izredno radi stopili na naše mesto, ki bi radi prevzeli našo vlogo, kajti eh, ribištva ne bo konec. To bo zaključek mojega prispevka, ampak dovolite še nekaj. Deset let sem obžaloval, da sporazumi oziroma da sporazumov, o katerih se danes pogovarjamo, ne spreminjamo, samo predložijo nam jih, ne moremo pa vplivati na njih, lahko jih samo zavrnemo ali pa sprejmemo. Spravnega vidika je tako, da jih ne moremo spremeniti. to rečem, ne glede na prizadevanja eh, predsednice, da bi eh, predložili predloge sprememb, če pa bi bilo možno eh, vplivati na te sporazume, bi bila to posem nova dinamika in to bi bilo mnogo bolje kot prej. Hvala lepa. Mikuel, najlepša hvala za to izredno strastno predstavitev. V zvezi s tem med to sili k razmišljanju v zvezi z trajnostjo. Jaz prihajam iz države, kjer proizvajamo eh, gumo in eh, potem smo lastništvo dali delavcem. Eh, glede na to, da smo lastništvo konfiscirali. Vendar čez pet let sploh ni bo več gume, kajti delavci so preprosto posekali vse drevese, ostala so samo suha drevese, medtem ko v preteklosti so lasniki teh plantaž uspeli ohraniti drevesa in še vedno dobivati gumo. Torej gre za vprašanje trajnostnosti, ne samo za kratkoročno izrabljanje virov. In isto se nanaša na ribištvo, moramo zagotoviti trajnostno ribištvo, morda bi lahko na ta način odprli debato. Najprej bi želel dati besedo komisiji, ne, gospe Glaubi. Uh... Najlepša hvala. Želela bi povedati spoštovanemu poslancu iz Španije, da ne gre za ljudi teh držav, s katerimi sklepamo te sporazume, gre za režime teh držav, z njimi speram, sklepamo sporazume, ko govorimo o Gvineji. 23. decembra so imeli vojaški udar, to je bilo nekaj tednov po tistem, eh, ko smo sklenili sporazum z eh, njimi v Evropski uniji za možnosti ulova ribe. Šlo je za sporazum s predhodno vlado, ki je tudi bila nekakšna diktatura. Ko pa govorimo o Mauritaniji, eh, tukaj gre za enega največjih sporazumov. Tudi tam je avgusta lani bil vojaški udar. Ko govorimo o Gvineji Bisau, 35 odstotkov državnega proračuna Gvineje Bisao izhaja iz eh, partnerskih sporazumov na področju ribištva z Evropsko unijo. Gre za zelo revno državo, ki ima eh, grozljivo zgodovino vojaških udarov in eh, bojevanja, notranjega bojevanja. In predsednika so umorili februarja letos. Tudi vodjo vojske so ustrelili, gre za nevrjetno nestabilno državo in tudi evropske libiške ladje tam ribarijo v mešanih flotah. Predhodni sporazum je bil sporazum tako za tun kot za mešano ribištvo in pomembno je razumeti razliko, kaj kajti ribištvo v povezavi s Dunjem gre veliko dlje od obale in ne vpliva toliko na manjše ribiče, lokalne ribiče. Medtem ko pri mešanem ribištvu je prav to problem v Gvineji, ta no sporazum izključuje mešano ribištvo, vendar ne moremo dejansko reči, da tam je presežek ribe, ki naj bi bila na razpolago Evropske unije in zelo zaskrbljujoče je da ta sporazum lahko odpre možnost za mešano ribištvo tudi za eh, kozice in eh, zelo veliko dodatnega ulova se lahko zgodi in eh, to bi lahko gvinejsko prebivalstvo uporabilo za lasno prehrano. Eh, če pa ulovijo eh, te kozice ribiške ladje Evropske unije, jih vršajo nazaj v vodo in tako se ta ulov izgubi, gre torej v prazno. Ko pa govorimo o korupciji, seveda je to zelo. Zanimivo vprašanje, ali imamo lahko takšne sporazume z skorumpiranimi režimi in eh, predstavitev gospe Gores, eh, tam je bilo poudarjeno, da ne moremo preprosto zapustiti te države, kajti včasih ribištvo prispeva k prevelikemu ulovu in k uničevanju staležev in izčrpanju staležev in zato menim, da ni pot naprej razvoj takšnih sporazumov na področju ribištva, ki so sedaj postali nekakšni partnerski sporazumi eh, v narekovajih. Eh, partnerstvo je sedaj potrebno razvijati, eh, sedaj pa v teh sporazumih vse povezujemo z nekakšnimi evrskimi zneski in kjer se govori, da naj se bi se to uporabilo za nadzor nad ulovom in tudi za spodbujanje lokalnega ribištva. Samo, če dovolijo takšno ribištvo, lahko. Kako se posreduje ta denar? V primeru Senegala na ta način se tudi denar, ki naj bi bil namenjen za spodbudo obalnega, lokalnega ribištva, eh, ne uresniči. Eh, zato, ker eh, ne želijo, eh, da bi begunci zapuščali senegalske luke in se od tam napotili v odprta morja. Sedaj, ko smo prenehali sporazumov s Senegalom, to pomeni velik problem tam v tistem sporazumu ni bilo teh pogojev eh, podpore nadzoru. Vendar cinično je od Evropske unije, če povezujemo eh, trgovinske sporazume z nekakšnimi sporazumi o pomoči. In zato je zelo dobro, da je Eva Žuli zastavila to vprašanje, še eno vprašanje, ki bi ga želela izpostaviti in ki je tudi nekoliko čudno, je to, da mi kot Evropska unija sodelujemo in poslujemo z revnimi državami Gvineja, Gvineja, Bisao, Mauritanija. To so države, ki so med desetimi najrevnejšimi in istočasno jim tudi narekujemo, uh, zakaj naj uporabijo ta, vpraš, ta denar? Ali dejansko lahko eh, denar, ki ga namenjamo, istočasno pogojujemo uh, kajti lahko ta denar uporabijo tudi za druge namene, naprimer za bolnišnice. Zato bi morali sklepati resnične partnerske sporazume s temi državami, zato da bi jim pomagali razvoj, pri razvoju lasnega ribištva in tudi pri razvoju infrastrukture. Tudi v Gvineji tam celo nimajo električne energije, tudi nimajo nikakršnih zmrzovalnic za to, da bi lahko ohranili ribe in eh, eh, ženske včasih eh, stojijo na tistih obalah. Samo zato, da ohranijo ribo, ne glede na grozen dim, lahko vidite vse tiste mm, evropske ribiške ladje 12 mil stran, ki odvržejo ribo, vendar je ne bojo nikoli dali na kopno, odložili na kopno. Eh, treba je oceniti tudi predhodni sporazum z Gvinejo in popolnoma resnično je, da dejansko Evropska unija ni uresničila ničesar, kar je bilo zaobljubljeno v predhodnim eh, sporazumih, ni nikoli odložile na kopnem odvečno ribo in eh, tudi ni bilo dovolj eh, narejenih eh, zanesljivih raziskav v zvezi s tem, kakšno je stanje staležev. 250 evropejcev, glede na to oceno, je, ki pravi, da ko govorimo o zaposlovanju, ocenjuje se, da sporazum omogoča ohranitev zaposlitve za skoraj 250 ljudi in naj bi omogočil tudi enako za gvinejske državljane, vendar gre samo za 40 takih ljudi, vendar tudi povezani s tem pogoji ne izpolnjuje niti minimalne standarde mednarodne organizacije za delo. Najlepša hvala za to poročilo.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 Predsedujoči, ni prvič, eh, da se pogovarjamo o vprašanjih ribištva in vidimo, da gre za elementarne probleme. Eh, in ne samo v zvezi z Gvinejo, imamo tri možnosti. Prvo, tako kot je omenila v svoji predstavitvi gospa Gores. je takšna, da spremenimo cilje, ki jih vsebuje skupna ribiška politika. Eh, kaj ti izhajajoč iz sedanje ribiške politike bomo imeli tudi sporazume povezane s tem. Vendar ne moremo pričakovati, da naj bi ti ribiški sporazumi bili del politike za razvoj. K temu ni tako ti sporazumi su del ribiške politike. Drugo je, da bi izboljšali te sporazume, kot smo to storili z Mauretanijo in to pomeni nekakšen napredek, če se to primirja z drugimi sporazumi. In kot tretjo možnost bi lahko imeli, da bi takšne sporazume osredotočali na celotnih ulovljenih ribah. In eh, že smo uložili amatmaje na preambulo, tukaj eh, tudi v odboru za ribištvo in tudi eh, gvinejska vlada je rekla, da jim ustrezajo sporazum, kajti ničesar ne spremenijo. In tisto, kar pominjajo, je, da preprosto pogajalci in gvinejska vlada se boste strinjali, da ne gre za nikakršno razvojno pomoč. Kajti, če bi obstajal tak cinizem, potem ne bi imeli problemov z amantmaji, kajti to ne bi ničesar spremenilo. Vendar obstaja problem, kajti denar, ki ga nakaša Evropske unije, ne prihajajo prave roke in to govori o tem, da najbrž ni nikakršnega razvoja. V teh državah imate korupcijo v celi vrsti sektorja in ne gre za to, da naj bi ribiški sektor bil bolj skorumpiran kot sektor za prehrano ali kmetijstvo. Nisem apologet za korupcijo. Vendar menim, da moramo biti zelo previdni, eh, če bi želeli izvleči nekakšne sklepe, zaključke, dolgoročne zaključke v zvezi s korupcijo. Eh, hvala, gospod Kozmari. Še kdo izmed poslancev? Zelo na kratko, gospod predsedojoči. tudi, če ta sporazum o ribištvu ni namenjen izključno razvoju, moramo storiti nekaj za to, da bi uskladili politike, ki jih izvajamo. Ne moremo ponuditi roke, potem pa jo umakniti. Zaradi ribolova se pravzaprav ogroža življenje ljudi v tretjih državah in evropske ladje, ki lovijo v teh državah, ogrožajo življenja teh ljudi in istočasno prispevajo tudi k izčrpanju ribolovnih verov. Nekateri kolegi so že podali nekatere znanstvene podatke, ampak zanima me, kaj naj sedaj storimo. Ne moremo kar spremeniti sporazuma. Sporazum obstaja, lahko ga zavrnemo, lahko ga sprejmemo, ampak mislim, da mora prevladati koherentnost. Vseeno pa me zanima, kakšno je vaše mnenje. Hvala. Now, uh, sedaj bi želel slišati tisto, kar bo povedala komisija. Udeležili ste se zelo živahne debate, zelo zanimivimi eh, deli in sedaj eh, želimo prisluhniti vašim opombam. Hvala, gospod predsedujoči. Komisija bi se rada zahvalila vsem za podane pripombe. Hvala lepa tudi poročevalki za opravljeno delo. Delo je bilo res zapleteno delo je opravljala tudi v zelo natrpanem časovnem okviru, kjer je prišlo do številnih sprememb in dogodkov. Sporazum o ribištvu mora vključevati tudi številne tehnične elemente. Lahko vam povem, da imajo celo sami strokovnjaki z tega področja težave pri vključevanju tovrstnih tehničnih elementov. Sam nisem tisti, ki bi ne bom rekel ravno srečo, ampak možnost, ki bi obravnaval obe vprašanji, vendar vam lahko povem, da nas včasih celo strokovnjaki prosijo, da naj tolmačimo nek sporazum, ki je bil podpisan s tretjo državo. Zagotovo tu ne gre za enostavno delo, gre za zelo naporno delo. Delo smo opravljali sicer zelo hitro, vendar tudi zelo podrobno. Komisija se vam zahvaljuje, zahvaljujemo se celotnemu odboru za razvoj. Hvala za vso pomoč, ki ste nam jo nudili, ko smo odgovarjali na vprašanje. Hvala tudi za vse pripombe. Gospod predsedujoči, ampak preden začnem odgovarjati na vprašanja, naj povem dve krajši zgodbici. Leto in pol pred ponovnim, po, ponovnimi pogajanji o sporazumu smo se s kolegi odpravili v Gvinejo. Srečali smo se seveda s predstavniki vlade, zato da bi skupaj z njimi opravili prve pogovore v zvezi z možnimi pogajanji o prihodnem sporazumu. Predvsem smo se pa želeli srečati s tistimi, ki na lokalni ravni delujejo. Tudi donatorje ki sodelujejo pri ribolovu v Gineji. Mi smo si želeli, da bi še pred samimi pogajanji o sporazumu, ki ga nekateri imenujejo trgovinski sporazum, imeli možnost mobilizirati vse tiste, ki sodelujejo, bodi si zasebne operaterje ali javne operaterje. To so vsi operaterji in akterji, ki delujejo v tako kritičnem posebnem sektorju kot je ribiški sektor. Skušali smo organizirati takšno srečanje, večkrat smo skušali stopiti v stik s posameznimi znanimi mednarodnimi organizacijami preko telefona, preko elektronske pošte. Klicali smo na vele poslaništva držav, ki so prisotne v Gvineji in lahko vam povem, da smo bili v dvorani v Gvineji Konakri samo štirje štirje in sicer predstavniki Evropske komisije. Bil sem sam, moj kolega, vodja delegacije in še nekdo, ki je prišel morda naključno na sestanek in je rekel, rekli so mi, naj pridem za to, da vam prisluhnem. Šlo je za prvi poskus, želeli smo razumeti na mestu samem, kaj se dogaja, neodvisno od tega, kar se že izvaja v okviru sporazuma o ribištvu. Zanimalo nas je, s čim se ukvarjajo v tistem sektorju. Pogovarjali smo se, oziroma želeli smo se pogovarjati z operaterji, evropskimi, kitajskimi, gvinejskimi in tako naprej. Tudi donatore smo prosili, naj pridajo, pa se niso odzvali. Nihče se ni odzval in mislim, da je to nekaj neverjetnega, gospod predsedujoči. Še ena zgodbica. Ta zgodbica se odvija nekaj mesecev potem, ko smo vendarle začeli s pogajanji, kljub temu, da smo oklevali. Oklevali smo predvsem zaradi poročila, ki smo ga posredovali tudi vam, ki smo ga posredovali tudi drugim instancam. V tem poročilu smo podali zelo negativen opis stanja Izvajanje sporazuma smo ocenili negativno. Negativno so delovali tisti, ki so bili zadolženi za izvajanje sporazuma. Ko smo se torej začeli ponovno pogajati, ko smo imeli pred seboj tudi politične sogovornike, vam lahko povem, da me je nekdo potegnil na stran in je rekel, tisto, kar želimo, je 60 ladij in dvojni finančni prispevek, kot ste ga dodelili v predhodnem protokolu. Vse ostalo bodo rešili tehniki in tehnični delavci. Ne bom vam povedal vsega tistega, kar se je zgodilo med pogajanji, lahko vam pa povem, da sem zapustil pogajalsko mizo kar trikrat. Trikrat sem zapustil pogajanja, predvsem zaradi tega, ker sem se pogovarjal s političnim predstavnikom, ki niti enkrat ni omenil besedne zveze, ki ste jo sami omenili. Gre za trajnost verov in trajnostni ribolov. Res smo kritizirali gvinejske oblasti. Priznati moramo, da je situacija v Gvineji bila v preteklosti in je tudi danes zelo zapletena. Ne bi si želel biti na mestu tistega, ki vodi to državo. Ne želim izražati kakršnih koli predsotkov ali postavljati vprašaj legitimnost vlade v Gvineji želim povedati samo to, da ta vlada ni učinkovita, da je pravzaprav neobstoječa in kot je rekla gospa Lovin, mi smo verjetno odgovorni. Tako danes odgovorni pa smo bili tudi v preteklosti. S tema dvema zgodbicama sem želel ponazoriti samo to, da načelo trajnosti, koherentnosti, razvoja in načelo zmožnosti ukrepanje sodelovanja z lokalnimi akterji morajo biti upoštevana pred pogajanji. Pogajanja so zelo težavna, pa ne samo za komisijo, ampak tudi za tiste, ki sodelujejo kot donatori. Ne bom rekel nič več na to temo, edino, kar bi še želel povedati je, da je gospa Žuli prevzela zelo težko nalogo, da bo morala sestaviti poročilo na sporazum, ki je bil podpisan prepozno in ki ga je parlament in ta odbor dobil prepozno. In to je naloga, ki je ne zavidam nikomor. Vsa pogajanja in vse podrobnosti, ki jih je treba analizirati, so zapletena. Sicer so vse stvari izboljšale, ampak vseeno vam v tem kratkem času, ki ga imam na voljo, ne morem predstaviti celotne slike. Bi pa vseeno rad odgovoril na nekaj specifičnih vprašanj, ki ste jih postavili tako vi kot poročevalka, kot ostali poslanci in poslanke. Kar zadeva trajnost, mislim, da sem že jasno povedal, da je naloga zelo težka, zato ker se pogovarjate z vlado, katera interes je izključno ta, da pridobi čim več denarja morda je ta želja legitimna, ne bom sam sedaj sodil o tem. Tisto, kar je mene najbolj zbodlo v oči, je dostop do virov in možna konkurenčnost z lokalnimi akterji. Ta sporazum je bil sestavljen na temelju enega opažanja in sicer da do teh ribolovnih virov dostopajo tudi lokalni akteri, ampak ne dostopajo do teh virov na pregleden način. Govorili ste o kozicah in tudi o drugih ribolovnih virih, o tunah. Gvinejski organi na tem področju nimajo nobene konkurence, zato ker samo oni dostopajo do teh ribolovnih virov. To je ta element, zahvaljujoč kateremu smo lahko presegli nekatere ovire pri pogajanjih. Še nekaj bi rad omenil. Nadzor. Nadzor ste večkrat omenili. Nadzor je bilo v preteklosti težko izvajati, vendar smo sedaj zagotovili novo dimenzijo temu nadzoru. Prejšnji teden so gvinejske oblasti zahvaljujoč sredstvom iz novega sporazuma vzpostavile nov satelitski sporazum center za nadzor. To je precejšen napredek, vendar sam po sebi ne bo rešil temeljnega problema. To pa je, da preko satelita lahko nadzorujemo samo tiste ladje, ki imajo ustrezne oddajnike. Piratske ladje, ki jih satelit ne more zaznati, se nikoli ne odkrije. Zato je problem, ki ni omejen samo na Gvinajo, ampak tudi na druge države. Še nekaj, gospod predsednik vprašanje upravljanja, vprašanje dostopa do virov. Tudi tu je treba upoštevati lokalne akterje, z njimi je treba deliti ta dostop. Težko je govoriti o pogojih, vendar so v sporazumu zapisani tudi pogoji za dostop do ribolova kozic. Včasih se pogovarjamo s kom, ki nam reče, lahko pridete s kolikor ladjami želite in lovite, kolikor želite, pa vam ne bo nihče nič rekel. Ne moremo imeti neomejenega dostopa do tistih verov, jih, do katerih dostopajo tudi lokalni operaterji. To je treba zapisati v sporazum. pri teh sporazumih je treba govoriti ne samo o političnih vprašanjih, temveč tudi o tehničnih vprašanjih, še zlasti, ko govorimo o sporazumih z državami Zahodne Afrike. Te sporazume pogosto kritizirajo, vendar smo mi tu zato, da bi vendarle dosegli nek napredek pri tem vprašanju, še zlasti v luči reforme, ki se trenutno odvija v ribolovnem sektorju. Hvala in se opravičujem, če sem bil predolg. That, Najlepša hvala za vaš odličen odgovor. Kolikor razumem, eh, želite zagotoviti trajnostnost v največji možni meri, kar pa nikakor ni mogoče v nekakšni eh, klimi, grabežljivi klimi, kakor obstaja v tej državi. Imamo še en pomislek in sicer, da zagotovimo eh, glede na to, da so najrevnejši ljudje eh, prav ribiči, da prav ti dobijo vsaj nekaj denarja in da ne gre vse v žepe vlad. Upam, da imate tudi takšne scheme, ki lahko zagotovijo, da se to zgodi. To je tudi eden naših največjih zaskrbljenosti in pomislekov za to, eh, da ne bi diktator bil še bogatejši. In eh, še preden nadaljujemo, bom zaprosil gospod Gores, da se odzove na vprašanje, potem gospod Žoli, da prav tako vse pozame. Hvala lepa. Zelo sem vesela, da ste na različne načine komentirali to in hvala lepa tudi predstavniku komisije. Upam, da bo ta razprava ena številnih, ki bodo še sledile. Dobro je, da večkrat spregovorimo o tem. Upam, da bomo imeli še druge priložnosti za takšno razpravo. Tukaj gre za tehnična, pa tudi za načeljna vprašanja. Zato je pomembno, da z dialogom nadaljujemo. Imam veliko razumevanja za težave, ki jih imajo določene države. Naprimer Španija. Vem, kot sem že povedala, je to, da je to težka odločitev. V nekaterih državah, kot je to naprimer Španija, bo to še toliko težje, kajti eh, ribištvo je zelo pomemben sektor in država je zelo odvisna od ribolova. Za, ampak poskušati moramo preseči čustva. Kratkoročno bo to prenašalo gotovo izgube. Lahko rečemo, eh, ribolovni sporazumi danes dobro delujejo, ampak s tem ne moremo nadaljevati. Pomembno je, da presežemo čustva in da razmišljamo dolgoročno. In treba se vprašati, kaj bo dolgoročno koristilo. Veliko razumevanja imam za to, da bo to zelo težko za špansko industrijo. Sedaj sem se odzvala na prvega govornika. Sedaj pa bi povedala nekaj o Gvineji. Tesno sodelujemo z ljudmi v Gvineji. Tukaj so, eh, je sodelovanje z določenimi društvi, pa tudi z mediji. Mislim, da pri teh sporazumih ne gre za denar, ampak največji strah vlada glede nezakonitega ribolova. Včasih eh, nezakoniti ribiči celo ubijajo zakonite ribiče in uničujejo ladje in to je tista skrb, ki vlada. Ta hip ne morem podati predlogov, kako bi morali glasovati, ampak morda bi se lahko držali sledečega. Poskušati moramo uporabiti vse možne instrumente za to, da bi preprečili nezakonit ribolov v Gvineji. To ni enostavno, kajti pri tem sodelujajo tudi eh, gvinejski ribiči, pa tudi naprimer kitajci. S Kitajsko ima Gvineja sporozum o ribolovu, ki pa je zelo nejasen in videti je, da je dovoljeno prav vse. To je resnični problem. V okviru tega sporazuma bi morali torej rešiti sledeče boj proti nezakonitemu ribolovu in poskrbeti je treba za to, da bomo to uresničili. Gospa poročevalka je že povedala, potrebno je ukrepiti nadzor in mislim, da je to izredno pomembna točka pri naših odnosih z Gvinejo. Seveda gre tukaj tudi za nadzor uprave v državi, ki je močno trpela. Omenili smo režim, ampak tudi prebivalstvo je močno trpelo. Leta 2007 eh, so potekale zelo krvave represalije v tej državi. Upravljanja ne moremo iznajti, usiliti. To je potrebno graditi od spodaj na vzgor. V prihodnosti pa moramo razviti okvir, v katerem bo tudi civilna družba igrala pomembno ulogo. Ne gre za to, da damo prednost eni skupini na stroške drugi. Dejstvo je, da potrebujemo razumen okvir, v katerem bodo lahko udeleženi vsi. Kar se tiče pogojev. To ste že omenili. Manjka zaupanja ne samo zaupanja strani tretjih držav v Evropsko unijo, ampak tudi ni zaupanja med tretjimi državami samimi. In mislim, da bi morali tukaj uvesti ukrepe za to, da bi vzpostavili zaupanje. Lahko bi tudi predložili dobre primere. To v prihodnosti ne bo enostavno. Potrebujemo več pogojev, kar se tiče virov v državah v razvoju ne smemo postopati na sledeč način. Vsi gredo lahko tja, samo da bodo plačali dovolj denarja. Mislim, da potrebujemo vedno striktnejše pogoje. Morali bi si še enkrat pogledati, zakaj so ljudje pravzaprav postali ribiči. V Španiji vem, da je to težko, ampak danes imamo špance, ki rečejo, da sploh ne morajo uh, eh, delati uh, dobičkonosno, če ne lovijo tudi mladih rib. Ampak tako ne gre. Biti moramo verodostojni in ravnati drugače. Uh, Kot sem dejala, to je težko, ampak najti moramo pot iz tega. In čustva moramo pustiti ob strani. Ne smemo položaja presojati samo kratkoročno in kratkovidno. To je zelo obsežna razprava, ki jo bomo, upam, eh, v nekem trenutku nadaljevali, sedaj pa bom končala. Hvala, gospa Gores. Spodbudili ste nas na bolj poglobljeno razmišljanje o tem, še se bomo povrnili na to področje. Sedaj bi pa želel zaprositi odlično poročevalko, da povzame. Eh, na tem področju, pa tudi na področju gospodarskega kriminala, vidimo, kakšna kolateralna škoda obstaja. Španci nam pravijo, da ne morejo delati dobičkonosno, če eh, eh, ni tudi 60 odstotkov nezakonitega prilova. To pomeni, da tisti, ki izpolnjujejo predpise, zaidajo v težave, ne pa tisti, ki niso pošteni. Pošteni ribiči, ki jim grozi že stečaj, so v neprednosti v odnosu do nezakonitih ribičev. Na norveškem, na primer, je ribolov, že prav, ribolov prav že pošel. Realnost je takšna, da se v takšnih državah, kjer staležev več ni ribe oziroma kjer so eh, eh, staleži že omejeni, eh, dogajanje zakonijo ribolov in s tem se nadaljuje. Kot rečeno, če bomo ustavili eh, ribiče, če ne bomo ustavili ribičev na črno, bomo prepričali, da bi šli pošteni ribiči v stečaj. Potrebno je uvesti nadzor in potrebno je, da politike tesno sodelujajo, sicer bo težko omejiti gospodarski kriminal. Pri gospodarskem kriminalu potrebujemo morda mednarodni nadzor in pa mednarodno sodstvo. Nekaj podobnega bi moralo morda veljati tudi za ribištvo. Mednarodni nadzor bi morali dolgoročno ukrepiti. To bi bila moja želja. Sedaj pa nazaj k našemu sporazumu z Gvinejo. Smo odbor za razvoj. In ne smemo še dlje biti v tej dilemi, ki nam je usiljena. Danes je jasno, da tisti, ki sprejmajo odločitve v Gvineji, ne menijo veliko o trajnosti virov. Ti želijo enostavno denar. In sporazum o ribolovu je v Gvineji sredstvo za pridobivanje denarja. In tukaj pravzaprav ne gre za veliko denarja, tukaj gre za nekaj 100 milijonov evrov. Seveda bi si želeli vsaj še enkrat toliko denarja in zato bi radi spustili v državo še enkrat toliko ladij. Ampak proračun naše, v našem proračunu za razvojno pomoč ne gre za 100 milijone, na, za, za 100 milijone evrov. Tukaj gre za milijarde. In če sedaj enostavno rečemo, da poskušamo omejiti škodo, ker ker nam je morda to pretežko, ampak mislim, da bi lahko naš odbor Gvineji pomagal. Za nas je pomembno, da posem jasno rečemo, da je to, kar pridobimo s tem sporazumom, nasprotje razvojni pomoči. Ne rečem, da bi morali ta sporazum zavrniti, razumem tudi to, kar nam povedo naši strokovnjaki, da je morda ta sporazum manjše zlo. Predloge sprememb, ki sem jih predložila, so pravzaprav nasveti za komisijo in pa prošnja za popolnejše informacije našemu odboru. Želim si tudi to, da bi komisija bolje obveščala svet Mislim, da imamo pravico, da nam komisija pove, kaj je storila. Zato, da bi preverila, ali se sredstva tudi pravilno izvajajo. Mislim, da imamo pravico postaviti to vprašanje in zato vas prosim, da glasujete oziroma da podprete moje predloge sprememb. Uh, uh, Najlepša hvala, Eva za to prekrasno delo, ki je bilo zelo zapleteno. Imeli smo odlično debato, ki so izhajale iz vaših zamisli, ki ste jih vi predstavili. Prav tako bi se želel zahvaliti gospe Gorez za zelo dragocen prispevek in tudi za napore komisije, da bi stvari postavili na pravo pot. Rok za uložitev predlogov sprememb je sedma ura in 45 minut, to je rok. Zato, če želite kaj načečkati sedaj, začnite čim prej in um, poročali bomo jutri ob 12. Jutri ob 9. bomo imeli sestanek koordinatorjev da zato, da bi se lahko pogovorili o vseh teh zadevah in potem bomo nadaljevali s sestankom ob desetih.